Ok. Donc, si vous voulez bien, je vous propose de commencer parce que nous avons pas mal de pain sur la planche en vous priant d'excuser Marita qui. Če nimate nič proti, bomo kar začeli. Rad bi upravičil Marito, ker eh, ne more biti z nami, je namreč na seji v tujini. Predlagam, da bi začeli kar z dnevnim redom. Sprejetje dnevnega reda. E, imate osnutek dnevnega reda seveda pa predlagam, da glasujemo o tem, eh, da da bi preložili točki 5 in 6. Zakaj? Zato, ker so številne skupine želele, da ti dve točki prestavimo. In če želimo preglednost in jasnost, potem potrebujemo glasovanje o tem. Tolmači vas z obžalovanjem obveščamo, da smo z administracijo Evropskega parlamenta delovno sporo glede naših novih delovnih pogojev, ki so bili uvedeni enostransko. Zato smo izdali tudi stavkovno opozorilo. Stavkamo že tretji teden in kljub številnim koncesijam na naši strani administracija ni poskusila najti rešitve za nastali spor. Na tem sestanku ne bomo stavkali. Hvala za vašo pozornost. Eh, na voljo bodo vsi jeziki, razen finščine, malteščine in hrvaščine. Kot veste, tolmači eh, trenutno eh, stavkajo, so v obdobju industrijskih akcij in na koncu te seje okoli povdneva bomo imeli izmenjavo mnen. Hvala lepa, pa tolmačem se eno za delo, ki ga upravljajo. Sedaj pa poročilo o medinstitucionalnih pogajanjih. Imeli smo še en trialog o direktivi o kancerogenih in mutagenih snoveh in potrdili smo tiste točke, ki jih je sprejela že tehnična skupina tema izpustov dizelskih avtomobilov pa je bila glavna tema tudi tega triloga. Potrebujemo jasno stališče Evropskega parlamenta glede določitve praga in tako naprej in tako naprej, ampak mislim, da vsi veste, uh, eh, zakaj gre. Ne bom govoril o podrobnostih, uh, trenutno smo še zmeraj v obdobju posvetov, torej vzeli smo si nekaj časa za posvet z bulgarskim predsedstvom. Toliko torej o reviziji direktive o kancerogenih in mutagenih snoveh, potem pa zaposlitvene smernice. Ali je poročevalec tukaj? Ja, potem mu bom dal besedo. Najlepša hvala. Najprej bi se rad zahvalil vsem poročevalcem v Senci za zelo intenzivno in produktivno delo na področju zaposlitvenih smernic. Kot sem vas opozoril že eh, prej, je predsedstvo eh, zares izjemno aktivno pri obravnavi našega poročila v svetu in naredili smo korak naprej k tesnejšemu sodelovanju med parlamentom in pa svetom pri pripravi končnega dokumenta. Uh, eh, sekretarjat in jaz uh, smo uh, se srečali z bolgarskim predsedstvom uh, in uh, z predstavniki komisije uh, in pogovarjali smo se o socialnih uh, vprašanjih in zahtevali smo, da svet uh, upošteva naše stališče pri sprejetju končnega stališča sveta. Kot veste, ima parlament tukaj le posvetovalno uh, eh, ulogo, vendar pa je svet eh, zares bil eh, pripravljen uh, prisluhniti našemu mnenju in naši predlogi so bili vključeni v končno besedilo. In to končno besedilo je Koreper poslal v četrtek prejšnji teden. Upam, da bo podobno sodelovanje potekalo tudi v prihodnosti. Svet naj bi potrdil te smernice v četrtek, torej 21. junija, in eh, kaj smo pravzaprav dosegli. Veliko število naših predlogov je bilo vključenih v končno besedilo, nekateri niso. Eh, tako zelo jasno eh, zapisani, kot bi si želeli, ampak vseeno je to velik korak naprej. Včeraj smo poslali informacije o končnem besedilu eh, sveta, zato bom izpostavil le nekaj najpomembnejših točk. Prvič, predlog spremembe glede uvodne izjave 12, eh, ko gre za okrepitev sodelovanja med parlamentom in svetom. Končno besedilo je sledeče. Spodbujati je potrebno dialog med parlamentom, svetom in komisijo, še prav posebej, kar zadeva smernice za, eh, za poslovanje v državah članicah. Eh, torej, eh, to ne ustreza posem našemu prvotnemu predlogu, vendar pa je to pomemben korak. Gre za priznavanje vloge Evropskega parlamenta in eh, za spoštovanje sodelovanja, ki je potekalo tekom bolgarskega predsedstva. Smernica 5.1. Vzpodbujati je potrebno odgovorno partnerstvo. Ta predlog je bil sprejet. Smernica šest. Veliko naših predlogov v povezavi z izobraževanjem je vključenih v končno besedilo, recimo vse življensko učenje potem eh, zgodnje izobraževanje, povdarek na izobraževanju in pa usposabljanju, ki ustreza zahtevam eh, trga eh, dela. Potem razlika med spoloma, povdarek je sedaj močnejši, sicer ne tako jasno izražen, kot bi si mi želeli, ampak vseeno je to zelo pomemben korak. Enako pa velja tudi eh, za ravnotežje med eh, družinskim in pa poklicnim življenjem. In na koncu najpomembnejša točka za me in tudi najtežja je vprašanje pokojnin. Imeli smo veliko razprav o tej eh, točki za predstavnike sveta in komisije in to je tudi obrodilo sadove. V besedilo je vključen naš predlog, da morajo pokojnine zagotoviti. Uh, ustrezen prihodek za starejše eh, državljane. končnem besedilo je zapisano, da, je, eh, da bo morda potrebno zvišati upokojitveno starost, zato pa je potrebno uvesti tudi aktivno eh, politiko za upokojence. Najlepša hvala. Naj vam povem še, da nas bo danes popovdne obiskala skupina obiskovalcev, ki jih je povabila gospa Melon. In Eh, že fra Didier eh, je eh, povabil Unijo slepih in slabovidnih, FAP UPA 13, torej ta Unija prihaja iz Marseja in tudi oni nas bodo poiskali danes popovdne. In tudi gospa Moran Šatje je povabila 20 obiskovalcev. Sedaj pa prehajamo eh, k naslednji eh, točki in sicer eh, gre za socialno zaščito ehm, in sicer tako za delavce, kako tudi za samo zaposlene osebe. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. In hvala lepa vsem, hvala lepa, da ste me dali priložnost, da spregovorim o dostopu do socialne zaščite gre za predlog komisije, ki je bil predstavljen v okviru svežnja za socialno pravičnost marca letos in upamo, da je to tudi ustrezen odgovor na eh, določene pomisleke tega odbora in pa Evropskega parlamenta v povezavi z socialnim stebrom. Gre za to, da je potrebno socialno zaščito razširiti tudi na eh, nove oblike zaposlovanja. In eh, predlog komisije je, eh, da se na te pomisleke ustrezno odzovemo. Potrebujemo pregledne in pa predvidljive delovne pogoje. O tem boste razpravljali kasneje danes, kolikor razumem. Ta rezultat eh, je posledica procesa, ki je potekal lansko leto. Imeli smo uh, posvet z socialnimi partnerji in sicer uh, v dveh stopnjah in poleg tega smo imeli tudi javne posvete, tako da mislim, da smo odgovorili na pomisleke vseh tistih, ki so se z nami bili pripravljeni pogovarjati. Cilji tega, cilja tega priporočila sta pravzaprav dva. Prvič gre za to, da razširimo socialno zaščito na vse zaposlene, tudi tiste, ki zaradi trenutnih pogodb o delovnem razmerju nimajo dostopa eh, do eh, določenih socialnih pravic, kot so eh, porodniški dopust, starševski dopust, kot je nadomestilo za brezposelne in tako naprej in eh, na ta način želimo zagotoviti tudi, da eh, bodo naši socialni sistemi trajnostni, kaj te zavedati se je potrebno, da je vedno več zaposlenih eh, v teh novih sektorjih in da zaradi tega ne prispevajo k socialnemu sistemu in potem je financiranje tega celotnega sistema pod vprašanjem. Gre za uredbo 153 in eh, 352 pogodbe in v skladu z načelom o subsidijarnosti verjamemo, da uredba prepušča temeljne odločitve o zasnovi sistema socialne zaščite državam članicam. Torej, v tem priporočilu ne podajamo predlogov o e, financiranju celotnega sistema, kako to zasnovati, e, kakšne scheme bi morali zasnovati države članice in tudi ne določamo stopnje socialne zaščite. Torej, to so e, seveda zelo pomembni elementi, vendar pa jih prepuščamo državam članicam glede na njihove pristojnosti na tem področju. Priporočilo zauzema eh, šest eh, različnih področji eh, in sicer starševski porodniški dopust, nadomestilo za brezposelnost, pokojnine, nadomestila za nesreče pri delu in pa za invalidnost. In poleg tega smo zajeli v tako zaposlene delavce, kakor tudi samo zaposlene. Priporočilo poziva države članice, da zagotovijo socialno zaščito za eh, delavce na vseh področjih, ki sem jih ravno kar naštela. In ta eh, zaščita mora biti zavezujoča, enako pa velja tudi za zaščito za samozaposlene na vseh teh področjih, razen, ko gre za nadomestilo za brezposelnost, kjer predlagamo prostovoljni pristop. Poleg tega želimo z tem priporočilom doseči tudi, da bi lahko pravice eh, do pokojnine in socialne zaščite prenesel na eh, novo delovno mesto, gre torej za prenosljivost socialnih pravic. In pravila, ki trenutno veljajo eh, za pravice in prispevke, morajo biti zasnovana tako, da ne bodo predstavljala uvire eh, za nove oblike dela. Poleg tega pa moramo zagotoviti tudi preglednost, eh, tako da bo na voljo dovolj informacij za državljane eh, o njihovih eh, obveznostih, pa tudi pravicah, kar zadeva socialne pravice. Mislim, da lahko ostanemo pri tem, čeprav bi lahko povedala še veliko več. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine ELS gospod Beker. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Naj se zahvalim komisiji za pobudo eh, pri tem ustnem vprašanju ELS. Bi rad predlagal, eh, predlagala dve dodatni vprašanji in sicer. Glede na to, da bo ta predlog predvsem vplival na mikro, eh, majhna in pa srednje velika podjetja, me zanima, kako bo komisija zagotovila, da priporočilo ne bo povzročilo nesorazmernega bremena za eh, ta podjetja. Presoja vpliva Evropske komisije jasno pravi, da bo eh, ta nov predlog najbolj vplival na eh, mikro, majhna in srednje velika podjetja in zato želimo to vprašanje. In drugo vprašanje je, ali predlog upošteva različne eh, sisteme v državah članicah in pa njihovo finančno vzdržnost. Menimo, da je to zelo pomembna točka, ki jo bi bilo potrebno vključiti v to ustno vprašanje. Le na ta način bomo imeli celosten pregled. In potem je tukaj še vprašanje povezano z socialnim stebrom. In to vprašanje je zelo zapleteno in mislim, da bi morali črtati eh, sklic na resolucijo, kajti stebr o socialnih eh, pravicah eh, ne potrebuje navedba resolucije, če je to stebr socialnih pravic. Sergio Gutierrez Prieto za skupino socialistov in demokratov. Amen. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi predstavnici komisije, da se je oglasila danes zjutraj. Mislim, da se moramo zavedati, da tukaj govorimo o ključni temi, temi, ki je zelo pomembna za prihodnost Evropske unije. Uh, Tukaj govorimo o tem, kako bomo porazdelili bogatstvo in kako bomo ohranili tiste ključne elemente, ki nas razlikujejo od drugih gospodarskih območij v svetu. In sicer gre za naš način porazdelitve bogatstva, za našo socialno zaščito in eh, razmisliti moramo, kako bomo eh, ohranili um, kohezivno družbo, torej kako bomo zmanjšali neenakosti. V tej krizi smo ugotovili, da se je razkol med eh, bogatimi in revnimi v Evropski uniji še povečal. Mm, delovna mesta so izgubila kakovost, veliko je eh, bilo eh, torej, na novo ustvarjenih slabših delovnih mest, slabše plačanih delovnih mest. Potem pa še en razlog pa je v tem, da so socialne socialni transferi tudi eh, bili ogroženi. Zato moramo oblikovati novo prihodnost, ki bo ehm, povezovala državljane z demokratičnimi družbami in z javnimi sistemi. Zato pa potrebujemo politike, ki bodo na primeren način porazdeljevale eh, bogatstvo. Tukaj ne sme priti do političnega kompromisa države članice in njihovi voditelji eh, ter parlament in komisija smo imeli lansko leto vrh, kjer smo eh, zagotovili socialni stebr. In to ne sme biti samo eh, mrtva črka na papirju. Torej, te zaveze, ki smo jih sprejeli, moramo tudi prenesti v prakso. In tukaj gre za uh, nove instrumente, uh, ki pa niso nič bolj uh, obvezujoči. Že leta 1992 je Evropska komisija priporočila državam članicam, kako naj ukrepajo na tem področju in 26 let zatem še vedno nimamo pravega socialnega modela, tako kot smo si ga zamislili v evropskih institucijah. In zato moramo od priporočil preiti na odločitve, na, na direktive, zato da bomo ustvarili eh, nek um, minimalni skupni imenovalec na socialnem področju. Želimo si socialne zaščite, ki jo bomo zagotovili v naših družbah in s tem želimo dati eh, tudi pozitivno sporočilo našim državljanom, ki so hudo trpeli v času gospodarske krize. To je naša politična, pa tudi moralna dožnost, namreč, da ljudem zagotovimo dobro prihodnost in pa enake možnosti. In eh, mi razumemo, kaj želi tukaj Evropska ljudska eh, stranka. Eh, želijo zmanjšati politično težo tega vprašanja. Mi pa mislimo, da pri vseh korakih, ki bomo naredili na tem področju, sprejmemo jasne zaveze eh, bolj pravični družbi in bolj enakim možnostim. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa McIntyre for EKR. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, naša poročevalka v senci danes žal ni z nami, zato bom spregovorila v njenem imenu. Skupina EKR bi rada zagotovila, da se v eh, vprašanju komisije pojavita dva pomembna vidika. Gre za socialno zaščito za zaposlene delavce in pa samozaposlene. In zapisano je, da morajo države članice same sprejeti odločitve o učinkoviti socialni zaščiti za samozaposlene in vse tiste, ki uh, imajo oziroma so zaposleni v novih oblikah uh, delovnih mest. Seveda vemo, da imajo države svoje uh, politične prioritete in uh, mislim, uh, da se morajo podjetja nenehno prilagajati uh, spreminjajočim se gospodarskim okoliščinam in to zagotavlja tudi privlačnost različnih uh, pogodbenih razmeri. Zaradi tega nas zanima mnenje Evropske komisije o odločitvah, ki bodo prepuščene državam članicam. Kako komisija zagotavlja spoštovanje različnih oblik zaposlovanja v državah članicah in ali to počne na pozitiven način? Merci. Pour euh, la LDE, je ne vois pas monsieur Calvechon. FDD ali je gospod Calvechon bon tukaj, ne? Ali je tukaj kdo drug? Tudi ne. Ngue? Gospod Jahik, ne? Za zelene gospa eh, Lambert je tudi ni. Janev, e gospa Melan, gospod Marta. Ne, opravičujem se, gospe Melan ni tukaj, kaj ti zataknila se je v prometnem zamašku na poti iz letališča. Torej, v odboru za zaposlovanje bomo glasovali 11. ali 12. julija in na plenarnem zasedanju najbrž septembra 2018. Toliko torej o tej točki. Si je bil fajn. Imamo še dve minuti, če komisija želi lahko podati zelo, zelo kratek odgovor, kajti potem bo sledilo glasovanje. Najprej bi se rada zahvalila temu odboru za uh, izkazano zanimanje. Prosim vse, da prisluhnete odgovoru komisije. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Rad bi se zahval, rad, da bi se zahvalila temu odboru za zanimanje, ki ste ga izkazali eh, za to priporočilo. Eh, razprave potekajo v svetu in prispevek parlamenta je seveda zelo pomemben, kar zadeva različna vprašanja. Bomo eh, v komisiji z veseljem odgovorili na vprašanja parlamenta kasneje. In raznolikost držav članic je seveda eh, dodana vrednost Evropske unije in komisija seveda podpira to raznolikost, vendar pa moramo zagotoviti tudi, da. Imajo vsi državljani Evropske unije enake pravice do zaščite, torej gre za naše državljane in Tukaj gre za financiranje sistema, za način financiranja sistema in tako naprej. Vse to prepuščamo državam članicam. O tem lahko odločajo same, eh, ko bo enkrat priporočilo sprejeto. S tem zaključujem, gospod predsedojoči. Hvala lepa. Še dve minuti bomo počakali, potem pa bomo začeli z glasovanjem. Okay, donc, en termes de... Torej, kar zadeva postopek, eh, naj povem, da bomo začeli z prvim glasovanjem. Gre za glasovanje o proračunu za leto 2019, natančneje o mandatu za trialog. Prosim, da mi prisluhnete, kajti mislim, da je pomembno, da me vsi slišite gre za glasovanje o proračunu za leto 2019, mandat za trialog. Nekatere skupine so zahtevale, da z dnevnega reda črkamo točki 5 in 6, torej bomo glasovali o tem, ali smo za ali proti temu, temu predlogu. To bo elektronsko uh, glasovanje in potem glede na rezultate bomo uh, prešli na glasovanje o uh, teh dveh drugih poročilih ali pa ne. Toliko torej o samem postopku. Počakal bom, da se boste vsi usedli, da boste ustavili glasovalne kartice v glasovalne naprave in tako predlagam, da pričnemo. Proračun 2019, mandat za trialog. O tem lahko glasujemo. Gospa Regener. Ja, imela bi še vprašanje v zvezi s tem, kar ste ravno kar povedali. O čem bomo sedaj konkretno glasovali in eh, kako se glasi to vprašanje? O čem natančno bomo glasovali? Kako se glasi vprašanje? Kaj ti to je zelo pomembno eh, za naše glasovanje? prva točka ne predstavlja nobenih težav, to je glasovanje o proračunu. Druga točka pa eh, bo glasovanje o zahtevi določenih poslanskih skupin, da z dnevnega reda črtamo točki 5 in 6. Odločili se bomo, ali smo za ali proti. Tisti, ki bodo glasovali za, bodo za to, da črtamo ti dve točki z dnevnega reda. Tisti, ki bodo glasovali z ne, bodo za to, da ti dve točki ostaneta na dnevnem redu. E, če bo večina za to, da točke ostaneta na dnevnem redu, potem bomo o tem glasovali. Je sedaj vse jasno? Ne, ni jasno. Kakšne pa bodo posledice? Kajti naš cilj je, da se to obravnava na plenarnem zasedanju. Jaha, jasno. Če bomo glasovali za to, e, da to črtamo z dnevnega reda, potem tega ne bomo obravnavali na plenarnem zasedanju, nasprotnem primeru pa ja. Gospod Laurije? Ja, gospod predsedujoči. Mislim, da je zelo pomembno, da vsi prisluhnejo, kajti pri prvem glasovanju v proračunu bo pač vsak storil, kar želi. Pri eh, naslednjih dveh glasovanjih pa gre zgolj za težave z samim postopkom. vendar pa lahko to povzroči eh, velike vsebinske težave, kajti če bomo črtali to točko za dnevnega reda, to pomeni, da ne glede na to, kakšne je vaše besedilo o besedilu, da bomo preprečili poslancem, eh, da eh, bi lahko odločali o tem besedilu in to je naša temeljna pravica. Ne glede na to, kakšne so težave v nacionalnih delegacijah ne glede na to, iz katere uh, politične skupine smo, iz katere delegacije smo. To je nekaj, česar poslancem ne moremo oduzeti. Je pravica, da v odboru ali pa na plenarnem, zah, na plenarnem zasedanju odločajo o določeni temi, kajti v nasprotnem primeru nismo več poslanci. Tukaj več ne gre za to, ali smo za ali proti temu besedilu. Zaključujem, gospod predsedujoči, ampak mislim, da je zelo pomembno, da jasno povemo, zakaj tukaj pravzaprav gre. Tisti, eh, ki želijo preprečiti poslancem, da spremenijo to besedilo, nimajo nobenega razloga za to, eh, kajti tako ali tako so v večini. Zakaj torej preprečujejo manjšini? da se ukvarja za to pomembno temo na plenarnem zasedanju. Oprostite, jasno sem predlagal, da glasujemo o tem, ne pa da imamo razpravo, kajti če bomo imeli razpravo o tem, potem še ob desetih ne bomo pričeli z glasovanjem. Ja, se lahko počakam, gospod predsedujoči, ne veliko točk imamo na dnevnem redu. Predlagam, da napredujemo. Postopek je zelo jasen in začeli bomo z proračunom. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Dve v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjena. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 4 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 5 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Kompromis A. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 11. Za, proti, vzdržani, zavrnjena proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis C kompromis C za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe sedemnajst. Za, Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 18 je brezpredmeten, predlog spremembe 19 v dveh delih, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprejeto. Želite preveriti, bomo preverili predlog spremembe 25 elektronsko glasovanje. Eh, Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 25 proti 19. Predlog spremembe 26 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 27 v dveh delih. Prvi del za proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. In še elektronsko glasovanje o. Oh. Eh, celotnem poročilu glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 37 za, 7 proti in 3 vzdržani glasovi. Čestitke poročevalcu. De... Zdaj pa glasovanje o postopku. Na dnevnem redu imate peto in šesto točko in pojavila se je zahteva eh, neke skupine, da ti dve točki umaknemo z dnevnega reda. Tako da bomo zdaj glasovali elektronsko, ampak ne poimensko, o tem, kdo je za to, da ti dve točki umaknemo z dnevnega reda in kdo je proti temu. Torej glasujte. Le vote est clos konec glasovanja. Dobro, bomo torej imeli dnevni red, kot je bil določen vnaprej. In ti dve točki ostaneta na dnevnem redu. Donc, le premier vote, c'est... Nadaljujemo torej z glasovanjem najprej v napotitvah delavci, napotenih eh, delavcih v sektorju cestnega prometa. Eh, tukaj eh, so določene amadmaje pripravili v odboru TRAN, pa jih tukaj ne bomo obravnavali. Drugi pa so bili vključeni v druge predloge sprememb, ampak o tem ne bomo glasovali. Imate glasovalni seznam. Eh, kjer so točno navedeni vsi te predlogi sprememb. Tukaj bomo imeli samo elektronsko glasovanje in sicer kar prosim, da glasujete. Le vote clou. Konec glasovanja. Torej, večina za 29 proti 18. Deuxième Drugo glasovanje pa zadeva najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje. In eh, spet imamo predloge sprememb, eh, o katerih bomo glasovali. Mm, predsedujoči jih našteva, vi pa jih imate na, imate na eh, glasovalnem seznamu. Glasujte, prosim. Le vote est clos. Konec glasovanja. Spet sprejeto eh, z večino 32 proti 16. Najlepša hvala, s tem smo zaključili z glasovanjem. Zdaj pa gremo naprej na sedmo točko. In sicer gre za poročilo gospoda Kalveja Šambona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 Sedma točka obravnava pregledne in predvidljive delovne pogoje v Evropski uniji in besedo bo dobil gospod Kalvi Šambon, ki je poročevalec za to temo. Gracias, señor presidente. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi, spoštovani poročevalci in poročevalke v senci. Predstavil vam bom zelo nasplošno svoje stališče in svoje delo na tem področju pomembnem področju in sicer gre za področje preglednih in predvidljivih delovnih pogojev v Evropski uniji. Prosim, če na to gledate kot na prvi osnutek, ki je še zelo fleksibilen. Nekateri ste že podali določene predloge sprememb. Ta osnutek torej še lahko bistveno izboljšamo po eh, zaslugi vseh vaših prispevkov. Sam sem zauzel pristop, ki se želi osredotočiti na tri velike cilje, ki jih ima direktiva Evropske komisije. Po mojem mnenju je prvi pomemben cilj obstoj te direktive. In v tem smislu vam tudi želim zagotoviti, da bom naredil vse, kar je v moji moči in da bom tudi zelo fleksibilen uh, pri sprejemanju vaših predlogov. Uh, tukaj eh, ne bom ravnal ideološko ali kakorkoli drugače omejeno, zato ker se mi zdi zelo pomembno za Evropo, še posebej pred volitvami naslednje leto, eh, da se doseže napredek na tem področju. Lansko leto je bil sprejet socialni steber in to mora biti odraženo tudi v tem poročilu in pa v tem našem mandatu. Upam, da nam bo uspelo zagotoviti minimalne pravice in pa minimalne strukture za upoštevanje teh pravic za evropske državljane. Eh, poleg tega naj povem, da uh, bom zelo pozorno prisluhnil vsem vam, da tudi potujem po Evropi in se pogovarjam z številnimi sogovorniki. Želimo si ukvira minimalnih pravic za evropske državljane vsi uh, državljani so že bodi si vključeni na trg dela ali pa se na vstop na trg dela pripravljajo. In, um, ta minimalni okvir bo imel posledice za evropske državljane. Zato govorimo o minimalnem okvirju. Potem bi povedal še nekaj, kar se mi tudi zdi pomembno v tem trenutku razvoja Evropske unije. Uh, Gre za to, da se zagotovi enake možnosti za vse. Te enake možnosti morajo spremljati enotni trg. Po mojem je zdaj veliko ovir za mobilnost in če te mobilnosti ne bi bilo, bi bil to tudi konec Evrope. Tisti, ki so proti mobilnosti, se eh, želijo to mobilnost prepričiti zato, ker prihaja do eh, različnih eh, plačil za delavce. Vendar pa to ni pošteno, ker imamo notranji trg, ki je skupen za vse. da bomo to lahko odpravili, potrebujemo sistem enakih možnosti, tako da se ne bo nikoli izvala konkurenca na področju pravic delavcev. Vsaka država bo morala to urediti na svoj način. Eh, lahko bo potem prišlo tudi do poziva k evropski solidarnosti, ampak ne smejo pa države eh, ena drugi konkurirati eh, na področju pravic delavcev. Biti državljan in delavec Evropske unije, to mora biti pravica vseh in tukaj morajo obstati enake možnosti. Torej, zato potrebujemo to temeljno osnovo kako jo bomo vzpostavili, eh, to pa je drugo vprašanje. In tukaj bo treba upoštevati tudi različne okoliščine, torej različne uh, tradicije in tako naprej. Vzpostavili smo že osnovne pravice in tukaj imamo tudi načelo subsidijarnosti. Uh, eh, decentralizacijo sprejemanja odločitev in tako naprej. Naprimer, biti delavec v Ekstremaduri v Španiji uh, nima nič skupnega z delavci v Turkuju na Finskem, naprimer. In pri izvajanju bo treba upoštevati torej, te lokalne posebnosti, ampak pravice pa morajo ostati enake za vse. Še nekaj uh, bi povedal, še zadnji, tretji cilj, ki je tudi zelo pomemben. In tukaj sem vam tudi na razpolago za vse predloge in razlage. Želimo, želimo torej zagotoviti, da Eh, neko minimalno osnovo pravic tudi za vse nove oblike dela. Te nove oblike že obstajajo, eh, prihajajo pa tudi še eh, vse čas nove inovativne oblike dela zaradi razvoja tehnologije. To so delavci z ničelnimi urnimi postavkami, potem delavci, ki delajo na platformah, eh, potem ki delajo po sistemu voucher in pa um, drugi eh, delavci. Torej, želimo vzpostaviti okvir tudi za te nove oblike zaposlitev. Potem imamo tudi različne uh, pogodbene oblike, različna pogodbena razmerja. In ne glede na vaš urnik dela, ne glede na pogodbeno razmerje, želimo državljanom zagotoviti enake pravice. Pri tem pa ne bom zelo fleksibilen. Torej, če delavci v teh novih oblikah dela imajo kakršenkoli dvom eh, v zvezi s tem, ali jim pripadajo določene pravice ali ne. Tukaj pa eh, ne bom popuščal. Torej, pravice morajo veljati za vse. In to je edina točka, pri kateri tudi vse vas prosim, eh, da bi se dogovorili in da bi to bil skupen cilj vseh nas. Bomo še videli, kako bomo to zapisali in kako, eh, kakšno bo izvajanje. Ampak to je tisto, kar si želim Mm, odkar sem začel pripravljati to poročilo, sem obiskal že veliko eh, držav, pogovarjal sem se z različnimi eh, ljudmi. Meni je pomembno, da čim prej eh, naredimo, kar je treba, kajti časa ni veliko, moramo pa tudi stvari čim bolje urediti. Pri tem prvem osnutku sem že predlagal tudi določene predloge sprememb. Eh, osnutek je še zelo fleksibilen, kot sem rekel. Eh, upošteval bom to, kar boste povedali danes tukaj in pa vse tisto, kar mi boste poslali v obliki predlogov sprememb. Mm, torej, če razdelimo to poročilo na tri osi, na tri dele, torej um, to so predvsem pravice delavcev. Eh, mislim, da bomo lahko um, imeli pravo usredotočenost in da bomo našli ustrezno ravnovesje. Eh, pravice delavcev so pomembne, potem pravice do informacij, potem pa še izvajanje. To so tiste tri vsi. In pri izvajanju bo treba trdo delati, zato da bomo vzpostavili ustrezno ravnovesje med subsidijarnostjo in pa obveznostjo Evrope, da ustvari ta okvir. Tukaj vas ne bom slepil. Bom tudi zaključil, gospod predsedujoči. Naletel pa sem na problem z opredelitvami in definicijami. Tukaj bomo trdo delali in si prizadevali za rešitev. Meni je pomembno, da. Eh, predvsem eh, to, da najdemo rešitve, ne toliko, da se spuščamo v podrobnosti in eh, pravne vidike. Meni je pomembno predvsem izvajanje. Glavni cilj je torej izvajanje področje uporabe in mislim, da če bomo prišli do tja, bo že veliko narejeno. Hvala. Gospod Radke, izvolite. Hvala lepa, predsedojoči, poročevalec, kolegice in kolegi. Hvala lepa najprej za upravljeno delo. Prav tako sem si zelo podrobno ogledal osnutek poročila poročevalca. Rad bi se mu prisrčno zahvalil za to, da je temeljno usmeritev, v katero bi naj ta direktiva šla, ohranil nespremenjeno. To je za me, kot za poročevalca v senci, nesporno prav, da se kot so zakonodajalec odzovemo na temeljne spremembe na trgu dela, ki se je zgodilo v zadnjih 25 letih in sicer ne samo na nekaterih nacionalnih trgih dela, temveč tudi na evropskem kot so zakonodajalci, ne smemo samo sedeti v naši loži in to spremljati, ko se dogajajo take temeljne spremembe. Potrebno se je odzvati. To so spremembe tudi zelo pomembne za naše delavce. Zato se mi zdi pomembno, da gre osnutek mnenja v pravo smer, pa tudi direktiva. Vseeno, pa nekaj točke nisem prav prepričan, ali gremo v pravo smer, ali pa s tem ustvarjamo težave. Naj začnem s pravnim, pravnimi posledicami, kar se tiče opreditev delavca v direktivi. Do sedaj še nisem dobil pravno zavezujočega odgovora na to, kako bi izgledala pravna opredelitev tega pojma, najprej civilno pravno, kar se tiče delavca v Zvezdni republiki Nemčiji, po drugi strani pa imamo v zakonikov podjetjih v Nemčiji tudi še precej različnih opredelitev glede delavcev. Kako bi to potem torej lahko bilo sklejeno, kaj bi pomenilo, kje kaj in kje bi kaj nadomestili, glede tega mi še nihče ni podal ustreznega odgovora. Prav tako bi zame, kot nekdanjega sindikalista, bilo pomembno o tem natančno spregovoriti. Ne želim delati zmot na tem področju. In druga točka, ki je zelo pomembna, kar se tiče razširitev kataloga glede pravic do informacij, ki jih ima vsak zaposleni. Zame je popolnoma nesporno, da se taka rešitev mora zgoditi, kajti vprašanje dolžine poskusne dobe in koliko se potem plačuje, ali to sploh plača ali ne, to je za me samo po sebi umevno. In sedaj se mi zdi čudno, da moramo to normirati zakonodajo. Vprašanje pa je, če se gledamo celoten katalog, ali je res sploh smiselno narediti tak odločen res in reči, vse mora biti od prvega dne, ali pa bi morda lahko tudi razlikovali, ko bi dejali, imamo nekatere ključne informacije, kar se tiče nadur, kar se tiče plačila in tako dalje. To mora biti uveljavljeno od prvega dne. Informacije, kot so nadaljne usposabljanje, to bi pa lahko uvedli potem po določenem obdobju. To bi še definirali. To bi bilo torej vprašanje, ki bi ga med pogajanji morali še pojasniti. Naj torej še enkrat jasno povem. Temeljna usmeritev pravimo, da moramo ta katalog razširiti, se mi zdi popolnoma prava. Vprašanje pa je, kako bomo to naredili organizacijsko. Gotovo pa bomo tudi še lahko dosegli kakšen kompromis. Kar se tiče še enega vprašanja, pravnih domnev, tukaj me vseeno zanima, če želim imeti začasno delo, ampak ne od prvega dne, kakšna je potem pravna domneva, da se domneva, da imam skrivno pogodbo za nedoročen čas, to ni popolnoma jasno, kar nekaj točk je, kjer bomo morali še nekoliko se skupaj dodelati. In še zadnja misel, dovolite mi to, to je tudi zelo pomembno, najprej moramo v tej direktivi omeniti tudi poseben pomen socialnih partnerjev. Ne sme biti tako, da bodo veljavne tarifne pogodbe spodkopane s tem. Jasno mi je, da je to, kar so se dogovorili socialni partnerji, vedno najpomembnejše, kaj ti sedijo za mizo in vedo, zakaj gre. Mi pa lahko samo ponujamo rezervne dodatne rešitve in to moramo v tej direktivi še jasno izreči. Merci pour SND, Monsieur Javi Lopez. Hvala, um, gospod Javi Lopez v imenu socialistov in demokratov. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se zahvalil poročevalcu za opravljeno delo. Um, v, v zadnjih eh, tednih in mesecih uh, se je zelo ukvarjal s tem in nam se to področje tudi zdi pomembno. Danes razpravljamo o poti naprej, Mislim, da je to dosje, eh, ki ga lahko sprejmemo še v tem mandatu, še posebej zato, ker menimo, da je to eno od zakonodajnih orodij, ki eh, krepijo socialne pravice in socialni stebr. Potem s tem bomo izboljšali in obnovili tudi minimalni okvir socialnih pravic na evropski ravni. Eh, Evropa ni oblikovala nobene zakonodaje na tem področju v zadnjih 15 letih in to bo novost. Treba pa se je seveda odzvati tudi na eh, zelo korenite spremembe, s katerimi se sooča trg dela. Mm, drugače so oblikovani zdaj odnosi med delodajalcem, delojemalcem, pogodbeni odnosi, pravice, eh, pravica do kolektivnega pogajanja, naprimer. In ta orodja moramo uporabiti za to, da zajamemo tudi vse spremembe, do katerih je prišlo eh, na področju dela v zadnjih letih. Sam bi se lotil določenih vidikov. Najprej bi opredelil pozitivne eh, vidike, ki jih eh, predlog poročevalca prinaša, nekaj pa je tudi takih elementov, o katerih bi še radi razpravljali. No, zelo dobro se nam zdi povezati to poročilo s socialnim stebrom. Eh, potem več informacij o socialni varnosti in pa obvezni registr. To se nam zdi zelo pozitivno. Eh, potem eh, pogodbe z ničelno urno postavko. Tudi na tem področju se mi zdi, da je poročevalec. Eh, Eh, dobro ukrepal, potem delovne inšpekcije v državah članicah, na ta način se tudi bolje izvaja delovna zakonodaja, eh, potem so predlagane izboljšave pri eh, širjenju informacij, tako v pisni obliki kot tudi spletnih informacij. Mislim, da je to tudi pozitiven element. Potem uh, paralelno delo, in to, da se vključijo socialni partnerji v izvajanje direktive. To so novi elementi eh, v primerjavi s predlogom komisije. Ti elementi se nam zdijo vsi pozitivni. Imamo pa še nekaj dvomov, eh, o katerih bi radi razpravljali v naslednjih tednih. Nekatere je omenil tudi že kolega iz ELS. Definicija bo eden teh centralnih elementov. Zakaj bi imeli evropsko definicijo? Najprej moramo razjasniti, da že obstaja uh, evropska definicija delavca, uh, ki so jo opredelila Evropska sodišča in uh, torej to ne bo nič novega. Taka opredelitev že obstaja uh, in to iz sodne prakse Evropskega sodišča. Eh, komisija predlaga direktivo, ki bo uredila delovna razmerja. In komisija tudi mora uh, opredeliti, koga bo zajemala ta direktiva. Tako da tukaj ne razpravljamo več o tem, kdo je delavec, ampak kolikšno pravno gotovost in pa kritje želimo in kakšno možnost izvajanja želimo za to direktivo. Ne gre za definicijo. Razpravo mislim, da bi morali osredotočiti na to, eh, kdo želimo, da bo pokrit s to direktivo, koga bo zajemala in kako se bo izvajala. Eh, potrebujemo nek mehanizem, da bo eh, vse to mogoče izvajati. Definicije pa že imamo. To se ne bo. Eh, spremenilo. Kot sem rekel, je že sodišče podalo definicijo izraza delavec. Zelo na kratko želim povedati eh, še to, da ne želimo ločevanja na majhna in srednja podjetja, na javne zaposlitve in tako naprej. Želimo si dovolj informacij, dobro je povezati informacije z minimalnimi pravicami. Te minimalne pravice bo treba okrepiti potem kolektivna pogajanja je treba uh, zagotoviti, to je ključni element uh, in v delovnih razmerih je to uh, nujno, uh, v določenih državah ima to srednjo mesto in okrepiti je treba torej možnost kolektivnih pogajanj. Poleg tega pa je treba okrepiti tudi še izvajanje te direktive. Uh, če stvari, o katerih tu razpravljamo, uh, potem ne moremo izvajati, potem ima, to nima nobenega smisla. Hvala, gospa McIntyre, za IKR. E uh, you, Hvala. Najprej bi se zahvalila poročevalcu za eh, njegov zelo celovit usnutek poročila. Um, pred nami eh, je pomembno delo, ko bomo obravnavali ta dosje. In mislim, da je zelo pomembno najti ravnovesje med uh, zaščito pravic delavcev In pa tem, da se zagotovi ustrezna um, prožnost za podjetja, da izvajajo svoje delo. Poleg tega moramo zagotoviti tudi to, da bomo ostali znotraj področja uporabe direktive. V naši skupini imamo kar nekaj vprašanj v zvezi s tem. Zame je bila prednostna naloga Eh, ta, da zagotovimo, da bo eh, poročilo in pa predlogi sprememb, da bodo primerni in da bodo prispevali k doseganju izvornega cilja. Namreč, da se vzpostavijo um, pravice in pa uh, socialno varstvo, torej predvidljivost pravic in pa preglednost je tukaj pomembna. To so minimalne pravice, tega se moramo zavedati. Uh, Eh, direktiva tudi govori o minimalnih pravicah in eh, države članice so tiste, ki bodo potem to izvajale v praksi in prilagodile svoji domači zakonodaji. Zato je ključnega pomena pri vsem skupaj to, da eh, nismo preveč preskriptivni. Zagotoviti moramo dovolj fleksibilnosti, ki bo ugrajena v zakonodajo. Torej, to prožnost potrebujemo za to, da da bodo države članice lahko izpolnile zahteve eh, s svojo prakso na svoj način. In zanimivo je videti, da je Švedska tukaj eh, podala rumeni karton. Ne gre toliko za vprašanje delodajalcev na eni in delojemalcev na drugi strani. Ehm, Naj eh, povem nekaj primerov. Poskusno obdobje. Eh, namen komisije pri tem je, da se zagotovi, da prehod na novo delovno mesto ne izpostavi delavca predolgem obdobju negotovosti. In eh, če pogledate mojo državo, Združeno kraljestvo in pa Irsko, eh, zaščita ni vezana na poskusno obdobje, ampak na to, kako dolgo si nekje eh, zaposlen. Mi ne želimo eh, omejiti uh, držav članic eh, pri uh, tem določanju minimalnega obdobja poskusne dobe. Potem, kaj se zgodi, ko delavec ni zadovoljil zahtev iz poskusnega obdobja in mu delojemalec oziroma delodajalec želi dati novo priložnost. Um, potem to sploh ne bo mogoče. Tudi če bi delojemalec eh, rad sprejel to novo možnost. Mislim, da državam članicam ne bi smeli preveč eh, nalagati tega, na kakšen način naj stvari izvajajo, ampak bi morali samo zagotoviti minimalne standarde. Pri tem pa je treba upoštevati načelo subsidijarnosti. Člen 2 eh, me skrbi, prav tako definicija delavca. Ja, mislim, da moramo to še zelo podrobno proučiti niso vsi uh, delavci delojemalci, tako da bo to definicijo treba urediti. In predlog, eh, da se tukaj uvede še dodatne formulacije, uh, mislim, da ni primeren. Nekaj skrbimo v zvezi s tem in pa še z drugimi členi. 11. člen me skrbi, naprimer, ta govori o usposabljanju. Um, name so se obrnila pilotna združenja um, v zvezi s tem in mi moramo zagotoviti, da bo eh, zakonodaja, ki jo oblikujemo, prinesla uh, ustrezne posledice in želene posledice. Sama bom eh, vložila nekaj predlogov sprememb in sporočevalcem sodelovala še naprej. Hvala pour la GUE. V imenu skupine GUE je kdo tukaj? Ne. Gospod Meserič v imenu zelenih. Hvala lepa tudi poročevalcu za odlično delo, ki ga je upravil v kratkem obdobju. Naj izpostavim, da se strinjamo glede časovnega razporeda. Pomembno je, da Evropski stebr socialnih pravic spremenimo v direktivo to je prvi korak v to smer. Če bomo tukaj izgubili, potem bo celoten projekt ogrožen, tako da to jemljemo zelo resno. Naj tudi povem, da kar se tiče prvotnega namena komisije, tudi nimamo veliko pomislekov, nekaj pomislekov, ki so jih kolegi že izrekli, pa delimo, ne bom ponavljal, zato da bom prihranil čas odboru eden najpomembnejših elementov, to je ekstremna možnost porožnosti, to je pogodba z nič urami, to mora biti prepovedano. Tisti, ki izkoriščajo delovce na ta način, morajo premisliti in najti nov način. Potem pa še bolj splošno vprašanje, ker je gospa McIntyre že spregovorila o švedskem rumenem kartonu. Nekoliko sem razočaran, že nekaj časa delam na tem, ampak še vedno sem nekoliko razočaran, da tisti, ki jih zanima socialna integracija Evrope, več napredka na tem področju, morajo razpravljati ne samo s tistimi, za katere je trg fetiš, temveč tudi s tistimi, ki se imajo za najbolj progresivno Evropo. In nordijske države tudi se zdi, da se želijo izolirati od zelo sodvisne sveta in tako ne gre. To se ne bo dalo. Naj potem izpostavim nekaj točk, kjer bomo verjetno posredovali predloge sprememb. Najprej bi radi tudi vključitev, vključitev pajancev v to. Ne vem kako še, ampak bomo videli. Pripravniki in vajenci morajo biti tudi seveda obravnavani kot sestavni del uh, trga dela. Tukaj ne gre samo za umestni položaj, umestni prehodni položaj na, za vstop na trg dela. Potrebno je zagoditi minimalne standarde tudi za njih, kolikor se le da. Nadalje, radi bi tudi ukrepili položaj socialnih partnerjev, pa tudi jamstva, da bo vse to tudi izvajano in da bodo določbe direktive spoštovane tudi v najbolj oddaljenih koncih Evropske unije. In na koncu bi radi videli bolj odločno direktivo, brez potencijalnih vrzeli, ki jih lahko najdemo v veliko direktivah. Bomo pa osnutek tudi potem še ustrezno poskušali spremeniti. Hvala. Merci, FDD, Hvala, gospa Adžija, v imenu EFDD. Grazie, Hvala lepa, gospod predsedojoči, in najlepša hvala kolegu Enriku Kaljoju Šambonu za ta predlog, predvsem pa za poskus, eh, da postavi trdne temelje za konec eh, tega sklica in sicer s predlogom direktive, ki se zares eh, nanaša na. pravi evropski steber socialnih pravic. To je tema, ki je bila napovedana z velikim pompom, pa do danes ni bila uresničena. Torej mislim, da potrebujemo konkretne predloge in eh, direktiva o eh, preglednih delovnih pogojih je pri tem eh, pomemben korak. Med drugim je ključnega pomena tudi, da postavimo minimalne zahteve za eh, pravice zaposlenih. Pri tem moramo biti tudi zelo jasni, eh, kajti eh, veliko zaposlenih danes nima zagotovljenih vseh pravic in zaradi tega je postavitev temeljev še kako pomembna. Dve točki sta pri tem posebej pomembni. Najprej pravice za delavce in uh, potem uh, razširitev eh, pravic tudi na nove oblike dela, kajti trg delovne sile se danes močno spremenja z digitalnimi. Z digitalnim eh, gospodarstvom, eh, z spletnimi platformami, in zaradi tega je pomembno, da to upoštevamo tudi v Evropi. Potrebujemo minimalne pravice za vse zaposlene eh, in eh, tudi ustrezno zaščito, recimo eh, v primeru, da so delavci odpuščeni. potrebno je postaviti jasne smernice, eh, ki jih nisme, nihče ne sme kršiti. Poročevalcu pa eh, bi radi povedali tudi, da smo glede nekaterih stvari presenečeni. Recimo, ko gre eh, za pripravništvo šest mesecev, menimo, da je predolgo obdobje. Morali bi najti nekakšen kompromis glede na različne zahteve in potem potreba po zaščiti vseh delavcev, eh, pa naj gre eh, tukaj eh, za stalno zaposlene delavce, za delavce, ki delajo na spletnih platformah z pomočjo voucherja in tako naprej. Torej najti moramo ustrezano rešitev. Eh, kaj te predolgo, eh, tukaj že nimamo jasnih pravil in potrebno je določiti vsaj minimalne kriterije. Zaposleni na digitalnih platformah eh, danes nimajo ustrezne zaščite. Zato je ključnega pomena, da jih vključimo v to direktivo. Imeli smo občutek, da tudi sindikati eh, teh eh, zaposlenih eh, niso obravnavani kot predstavniki teh zaposlenih v novih oblikah dela. Torej, potrebno je okrepiti vlogo teh sindikatov, hkrati pa je potrebno zagotoviti tudi, da bodo sindikati predstavljali vse te različne kategorije. Vse kategorije imajo pravico do eh, preglednih informacij, eh, predvsem kar zadeva pripravništvo, kar zadeva izredno delo, kar zadeva prispevke. Potrebno je zagotoviti informacije eh, v primeru dela za določen čas in poleg tega je potrebno zagotoviti tudi več informacij o digitalnih oblikah zaposlitve. to je ključnega pomena, predvsem za zaposlene na spletu. Potrebno je eh, predvideti eh, tudi eh, počitek za te zaposlene, tako da se bodo lahko tako rekoč odklopili eh, od naprave, ki jo uporabljajo za upravljanje svojega dela. torej, grozi jim uh, izčrpanost zaradi uh, tega, ker uh, morajo biti nenehno dostopni države članice pa morajo zagotoviti uh, ustrezne obrazce, zapisne izjave uh, in uh, Potrebno je zagotoviti informacije o nacionalnih določilih za vse zaposlene in sicer na takšen način, da bodo informacije lahko dostopne in pa razumljive. Sem za pripravništvo, vendar pa menim, da potrebujemo tudi prehodno obdobje, tako da bomo da se bodo pogodbe lahko prilagodile novim določilom. Hvala, gospa Mela, za ENF. Hvala, gospod predsedujoči. Da, res je bilo potrebno pregledati to direktivo o delovnih pogojih, ki bodo pregledni eh, in predvidljivi. In pregledati je bilo treba tudi odnos med delodajalcem in delojemalcem prek pogodbe. Upoštevati je treba tudi nove oblike dela, eh, robotizacijo, digitalizacijo in tako naprej. To vse postavlja velika vprašanja in pa eh, pojavila se je potreba po prilagajanju eh, regulativnega pristopa v zvezi s tem. Mi ne želimo da bi ta nova direktiva eh, naredila odnose bolj rigidne. To je posebej pomembno za podjetja, predvsem za majhna in srednja podjetja, ki nudijo največ delovnih mest. Mislimo tudi, da bi države članice morale same izbrati najbolj učinkovite rešitve in rešitve, ki bodo najbolj prilagojene njihovim kontekstom zato pa se je treba dogovoriti predvsem o definiciji delavca, definiciji eh, dela, ki eh, ga delavec sprejme in pa eh, koncept eh, podrejenosti mora biti tudi bolje opredeljen. Eh, trenutno eh, na platformah povsem izginja ta koncept oziroma ta. Eh, eh Formulacija. Upam, da bo poročevalec eh, te zadeve razjasnil. Eh, še posebej zato, ker v Franciji eh, naš predsednik Macron, ki je prepričan evropejec, eh, želi preseči to besedilo, o tem so že glasovali v nacionalni skupščini, želijo dati poseben status samo zaposlenim. Tukaj ne bi več veljala pogodba, ampak listina, ki bi povezovala delodajalca in delojemalca in uh, ne bi bilo več tudi uh, možnosti uh, pritožbe, tudi ne bi bilo več določenih uh, nadomestil in izplačil. In to vse povzroča velike probleme. Upam, da ta, to francosko besedilo ne bo obveljalo tudi tukaj v Evropi. Mislim, da moramo biti pozorni tudi na javne funkcije še posebej na osebe zaposlene v nacionalni obrambi. Za nje veljajo posebne določbe. Potem eh, pozorni moramo biti tudi na napotene delavce in pa na vse poklice, kjer je eh, nepredvidljivost pravilo. Ne vem, ali bodo izjeme tukaj ohranjene ali ne, bomo videli, kaj bo predlagal poročevalec. Moramo biti pa tudi zelo pozorni na to, da eh, bo upoštevano delo delovnih skupin na tem področju in da se situacija ne bo še poslabšala, kajti 10 do 30 odstotkov Eh, delovnih eh, mest v eh, fizičnih poklicih, fizičnem delu je ogroženih oziroma bo ogroženih v naslednjih letih. Zato moramo upoštevati tudi ta delovna mesta pri direktivi. Hvala. Štirje so se še javili k besedi in vsega prosim, če se omejite na dve minuti, zato da bomo lahko slišali vse in da se bomo držali tudi predvidenega časa. Potem pa bo spregovorila še komisija in na koncu naš poročevalec, gospa Sondeh. Euh, Hvala. Najprej bi se zahvalila poročevalcu za delo, ki ga je opravil na tem področju. Tudi sama bi pozdravila to besedilo. Eh, zdaj smo v kontekstu velikih sprememb na trgu dela in moramo se odzvati na te spremembe. Posodobiti in modernizirati moramo eh, zakonodajno besedilo in eh, to poročilo je vsekakor gre v pravi smeri, gre v smeri socialnega stebra. Naš cilj pa je, da zagotovimo za delavce več stabilnosti. Meni se zdi eh, zelo pomembno, da se, da se odločimo o določenih določbah na evropski ravni in da se te potem izvajajo na nacionalni ravni. Zato moramo biti predvsem pragmatični in upoštevati moramo dejansko stanje, še posebej realnost majhnih in srednjih podjetij, ki predstavljajo 99 eh, odstotkov eh, delovnih mest v Evropi. Zato bi rada ustrajala pri tem, kar je že povedal naš kolega eh, Denis Aratke. In sicer gre za eh, informacije, ki jih je treba zagotoviti delavcem v zelo kratkem času. Seveda je te informacije delavcem treba podati, o tem ni nobenega dvoma. Mislim pa, da bi lahko bili malo bolj pragmatični in bi Eh, mogoče lahko uvedli diferencijacijo med informacijami, ki jih je treba delavcem podati takoj in pa tistimi, za katere lahko delodajalec porabi malo več časa. Eh, lahko bi tukaj eh, oblikovali rok od enega dneva do enega do dveh tednov, torej več manjvrskega prostora bi morali zagotoviti delodajalcem. Se pa veselim nadaljnega sodelovanja s kolegi pri tem besedilu. Hvala. Euh, merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej naj jasno povem, v bistvu sebinsko ste to že vsi dejali, da je to zelo progresiven element zakonodaje, ki pomeni, da bodo v prihodnje delavci imeli boljša in bolj poštena življenja, kot jih imajo v tem trenutku. To je dobro. Ampak predlog seveda še lahko izboljšamo. Ne bom ponavljal vseh točk, ki so jih kolegi že omenjali, vse je že bilo zajeto, naj na kratko povzamem. To mora zajemati javni in zasebni sektor. Uradnikov ne moremo izključevati, seveda pa tudi samo zaposlene kjer je to ustrezno. Kar se tiče ničnih pogodb, pa z ničnimi postavkami, urnimi postavkami, pa je jasno, da morajo biti prepovedane. To je res. Na Novi Zelandiji pa imajo učinkovit zakonodajni model, kako lahko to storimo. In veliko razlogov je, da bi ta zakonodajni model z Novo Zelandijo lahko prenesli tudi v to zakonodajo. To tudi zelo priporočam. Merci, monsieur Thomas Mann. Najlepša hvala, gospod Tomas Mann. Hvala lepa, predsedojoči. Enrike, hvala lepa. Dejal je, da bo skušal poslušati in iskati pravne rešitve. Zdi se mi, na podlagi razprave, ki smo jo ravno kar imeli, da smo si pri reko točke zelo enotni. Vseeno, naj zastavim vprašanje. Ali potrebujemo tako vse evropsko opredelitev, čeprav imamo socialne sisteme po državah članicah, ki so zelo raznoliki? In kaj urajamo? Imamo sodbo sodišča, Evropskega sodišča, to je že razjasneno, torej ne potrebujemo nove opredelitve. Kar se tiče nadur, bi pa morali potem morda imeti opredelitev na evropski ravni, ampak ne vem, če je to dobro, ker se potem to ne bi izvajalo v državah članicah. In potem dožnost posredovanja informacije, ali mora biti to posredovano od prvega dne, kakšna je ureditev glede nadur, potem kako lahko tudi določamo poskusno obdobje, to je lahko en mesec ali pa šest mesecev. Vseeno pa morda moramo jasno povedati, da ne moramo kar tako podaljševati poskusnega obdobja in potem v bistvu reči delavcem, da boste delali za neprav razumno plačo, verjetno ne boste zaposleni, ampak boste pa imeli to poskusno obdobje, ki se podaljšuje in podaljšuje. Tako to ne more delovati. Tukaj moramo nekaj storiti. Potem pa se mi zdi pomembno tudi, da ne postavljamo pravic kolektivnih partnerjev pod vprašanje. To so tisti, ki vedo, kaj se dogaja, ki imajo dobre izkušnje. To ni prav posebno intenzivno v vseh državah članicah, to vemo, ampak neko ključno zaupanje mora biti vzpostavljeno in zagotovljeno, da se lahko pogajajo. Zato moramo poskrbeti, da pravic socialnih partnerjev ne spodkopamo. Na splošno pa je dobro, da vključujemo tudi nov razvoj dogodkov, zavrnitev pogodb z ničnimi urnimi postavkami. To je jasno, moramo zavrniti. Nekatere države to še vedno imajo, to se mi zdi neuzdržno. To moramo dati na črni seznam. Ti, madame Gitlan? Hvala lepa, gospa Gitlan. Hvala lepa, predsedujoči, hvala lepa, poročevalec. Veliko je že bilo povedanega, ampak mislim, da je tudi Marita Ulfskog podala pomembno izjavo in rada bi to izjavo podala v njenem imenu. Nadomeščam jo, sem švedska kolegica iz Envi. Predlog Evropske komisije je pomemben element zakonodaje, veliko ljudi je to že izpostavilo. Trg dela se je zelo spremenil po sprejetju trenutne direktive, ki opravičuje pregled direktiven, kar se tiče nudenja podatkov. Nove oblike dela je potrebno ustrezno urediti, s tem se strinjam, vendar pa analiza švedskih sindikatov, organizacij zaposlovalcev jasno kaže, da obstaja veliko tveganje, da bo predlog komisije vplival na temeljna načela kolektivnega modela pogajanj na švedskem. Tukaj ravnovesje, tako ali tako že delikatno, pa tudi pravic samozaposlenih. To me zelo skrbi. Tri glavne vprašanja so, ki bi jih želela izpostaviti. Prvič, opredelitev delavcev, zaposlovalcev in zaposlitevnih razmerij. Zelo težko je ohraniti trenutni red, ko je koncept delavca opredeljen na nacionalni ravni in prek sodne prakse Evropskega sodišča, kot je to danes. Opredelitev delavca je tesno povezana z edinstvenim pravnim sistemom države članice in s tradicijami. Na nacionalni ravni imamo navedene različne modele dela in lahko te nekaj najbolje opredelimo na nacionalni ravni. Veliko kolego je to že izpostavilo danes. Še več, predlagana opredelitev ima posledice, ki jih ne moramo spregledati tudi za nacionalno delovno pravo. In to ima potem lahko vpliv na druge dele zakonodaje, kot je socialna varnost in kot so davki. Ključnega pomena drugič je, da se spoštuje avtonomija socialnih partnerjev. Glede tega pozdravljam nekatere predloge poročevalca, kar se tiče krepitve socialnega partnerstva, socialnih partnerjev, vendar pa tu je potrebno več zagotoviti, še prav posebno v 12. členu. Tretjič, prav tako je ključnega pomena, da oblikujemo kolektivne sporazume in da se to oblikuje tudi v skladu z nacionalnim pravom. Torej, za zaključek naj povem, da načrtujemo, Marita bo podala kar nekaj prilogov sprememb. Glede teh vprašanj naj pa izpostavim, kako pomembna je ta zadeva za nas na švedskem. Ključnega pomena je spoštovati različne modele trga dela na nacionalni ravni in avtonomijo socialnih partnerov. Hvala lepa. Merci. Euh, Brievement, monsieur. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Pokovni v imenu Evropske komisije. Na kratko, prosim. Hvala lepa. Hvala lepa v imenu komisije, poročevalcu, poročevalcu Senci in vsem, ki ste spregovorili za zelo konstruktivno razpravo, ki kaže, da je ta predlog že bil zelo podrobno analiziran. Ne bom ponavljal, zakaj je to pomembno za komisijo. Govorniki so to že zelo elokventno povedali. Naj pa se dotaknem nekaterih vprašanj in točk, ki so bile izpostavljene, kar se tiče predloga komisije. Najprej. poseben obseg direktive in drugi člen opreditev delavca. Kot je veliko izmed vas že izpostavilo, se ranljivost na trgu dela veča in največja ranljivost za večino je, da so izključeni iz trga dela, da nimajo statusa delavca. To vidimo v nekaterih oblikah dela. Zato je predlog komisije, da preverimo, ali ti delavci izpolnjujejo kriterije, ki jih je Evropsko sodišče že navedlo. Če jih, potem imajo pravico do zaščite po tej direktivi. In tako lahko potem zaščitimo tudi delavce v prihodnje, ko se bo trg dela razvijal in ko se bo to vprašanje pojavljalo. Opredelitev kodificira, je veliko govornikov je to že izpostavilo, pojem delavca, ki ga sodišče že dosledno uporablja v zadnjih 30 letih, ko ugotavljamo, ali ekonomsko aktivna oseba ima status delavca. To velja sedaj, to velja v nacionalnih sistemih. In če odgovorim specifično na vprašanje gospoda Radkeja, to ne pomeni nujno, da mora država članica spremeniti opredelitev. Gre za torej obseg te direktive, ko se ta opredelitev skuša zagotoviti. Torej, lahko rečemo, da direktiva eh, zaščiti vse tiste, ki jih upotrebujemo kot delavce v našem delovnem zakoniku in dodatno še tiste, ki so domači delavci, eh, ki so druge kategorije delavcev, ki so zajeti v to direktivo, brez da bi spremenili nacionalne opredelitve. To pomeni, da so potem vplivi, kar se tiče socialne varnosti in davkov, nekaj, kar se ne bo pojavilo. vaša kazajoča osebja, podpiramo tiste, ki jih skrbi izključevanje naprimer javnega sektorja ali naprimer pomorščakov. Stališče komisije je, da morajo vsi delavci biti zaščiteni in da bi izjeme, kjer so nujno potrebne, morali objektivno argumentirati in jih omejiti na tiste dele, ki so res objektivno pogojeno razloženi. Gre pa seveda za temeljne pravice delavcev, da vedo, pod kakšnimi pogoji so zaposleni in da to vedo na začetku svoje zaposlitve. To je načelo, ki so mu zavezane vse države članice v socialnem stebru in predlog te direktive bi to uresničil. komisija torej upa, da bo tudi v poročilu parlamenta podpora ključnim informacijam, ki bi naj bile na voljo na začetku delovnega razmerja, ne pa šele kasneje. In da bi to bilo torej, od samega začetka in potem za konec, kar se tiče socialnih partnerjev, da, priznavamo zelo pomembno vlogo v veliko državah članica, kar se tiče urejanja trga dela. Zato je predlog že dal predvsej možnosti socialnim partnerjem, da spremenijo poglavju tri vsebinske pravice. To je zelo, zelo širok mandat, prav tako pa lahko potem spreminjajo direktivo s kolektivnimi pogajanji. Cilj je, da bi imeli zaščito za vedno več delavcev, ki niso v kolektivnih pogodbah, ki niso člani sindikatov. Seveda pa iz tega sledi, če je direktiva minimalni standard, ki ga določa zakonodajalec EU, potem mora biti možno tudi preverjati, ali se ti standardi izpolnjujejo in jih je torej potrebno tudi ustrezno vključiti v sodni, pravosodni sistem na evropski in nacionalni ravni. Tako da podpiram poziv poročevalca in poročevalcev v senci, da se to zelo konstruktivno delo nadaljuje. Časovni razpored je predvsem natrpan, je pa to ključna zaščita za evropske državljane. Veliko izmed njih je v zelo renljivih, zelo renljivem položaju na trgu dela in zato je to ena od prednostnih nalog komisije. Pripravljeni smo tesno sodelovati z vami pri dosegi teh ambicioznih ciljev. Glede časovnega razporeda, hvala. Najlepša hvala in še eh, zaključek poročevalca. Čisto na kratko, prosim. Hvala, gospod eh, predsedujoči, zelo kratek eh, bom. Eh, saj smo tukaj že razpravljali skoraj eno uro o mojih predlogih. Najprej najlepša hvala vsem. Ehm, poleg tega naj povem, da sem optimističen v zvezi s tem, kaj ti vse, kar sem slišal, je bilo izrečeno v konstruktivnem duhu in vsi skupaj verjamemo, da lahko tukaj dosežemo napredek. Ehm, verjamemo tudi v to, da kdor si nekaj želi, to tudi lahko stori. Veliko konkretnih vprašanj je bilo izpostavljenih, eh, ki so vsa zelo pomembna. Ampak ne dvomim, da bomo eh, v končni fazi našli pravo ravnovesje. Govorili smo o MSP-jih, njihovih težavah, težavah mikropodjetij. To sem zelo upošteval. Ampak to ne pomeni, da jih ne moram upoštevati še bolj. Eh, potem prvi dan, kdaj naj bodo informacije zagotovljene, v kolikšnem času. Tukaj lahko najdemo Eh, pravo ravnovesje, potem usposabljanje, kako dolgo naj traja, tudi tukaj lahko najdemo ravnovesje. Torej, poročevalci v senci in pa drugi so izpostavili ta različna vprašanja in mislim, da lahko dosežemo dogovor. Bolj ključne teme pa zadevajo naprimer definicije. To, kar je povedal predstavnik komisije, mi je bilo zelo všeč. Včasih se bojim, da uh, en problem preveč uh, povečujemo in da uh, socialni problem oziroma socialno vprašanje spreminjamo v neko vprašanje uh, sodne prakse ali uh, pravnega razmišljanja. Uh, Pomembno je samo to, da so ljudje zaščiteni in da bi zdaj nacionalnim kodeksom usiljevali neko eh, definicijo, eh, ki bo povezana tudi z obveznostmi, to nas ne bo privedlo nikamor. In zato mi je bilo všeč to, kar je povedal predstavnik komisije. Eh, delavca bomo definirali za ta predlog, mogoče se lahko tudi izognemo besedi definicija. Eh, Torej, ta predlog bo zadeval kogarkoli, ki je ekonomsko odvisen, ne vem, kako to bomo že oblikovali. Potem pa še nekaj. Eh, določene stvari v Španiji ne obstajajo in če bo parlament o nečem odločal, bo to eh, presenetilo eh, prebivalce v določeni državi. Ne vem, ali je Eh, tukaj lahko karkoli prepovemo. Ta okvir ni temu namenjen, tudi ni namenjen eh, postavljanju obveznosti. Kar se tiče eh, javnih uslužbencev, tukaj je zelo dobro povedala um, uh, to gospa Mela. Tisti, ki delajo v javnih službah, v javnih storitvah, da jih ne smemo obravnavati posebej. Potem pa še obramba, obrambne sile. Tukaj se povsem strinjam. Uh, To bomo vse še natančneje proučili. Poleg tega pa imamo tudi druga vprašanja, naprimer eh, švedsko vprašanje. Bil sem pred eh, dvema tednoma na švedskem, sprejela me je ministrica za delo in nihče ni govoril o rumenem kartonu. Tako, da mislim, da so se stvari tudi še razvile. Um, rumeni karton je bil podan 18. marca, od takrat naprej sta minila že uh, dva meseca, že praktično tri meseci. In uh, ne gre za to, da bi jaz uh, skušal škoditi švedskemu modelu, nikakor ne, jaz ga občudujem in naredil bom vse, da bo postalo jasno, da krepimo kolektivne pogodbe, kolektivna pogajanja, da bodo socialni partnerji vključeni, da se bo vse uh, nadzorovalo po nacionalnih modelih. Prosim, ne prosite me samo za to, da bi se morali spustiti pod minimalne standarde. Tega pa ne bom dovolil. In zato mislim, da bomo našli ustrezno rešitev. Hvala. De... Najlepša hvala. Torej, kar zadeva časovnico. Eh, rok za vložitev predlogu sprememb je 26. juni do 12. ure v odboru. 29. in 30. v odboru za zaposlovanje. In 18. oktobra bomo glasovali. Sedaj pa smo pri osmi točki dnevnega reda. Gre za uh, eh, vse evropsko zasebno pokojninsko zavarovanje. In besedo dobi Heinz Becker. Much, eh, Hvala lepa, predsedujoči, poštovane kolegice in kolegi. Uh, Najprej naj se zahvalim vsem za zelo konstruktiven delovni proces s poročevalci v senci, za zelo veliko podpore sekretarjata in tudi svetovalcev in mojega asistenta. To je bil zelo ustvarjalen delovni proces do sedaj. Tako da smo zelo optimistični, kar se tiče sprejetja PEPA. To je vseevropski osebni pokojninski produkt, to bi naj bil eden najpomembnejših projektov, ki ga lahko izpostavi Evropska unija. Ni proizvoda, ki bi lahko bil primerljiv temu na evropski ravni. Vključujemo tudi možnost evropske kapit evropskega kapitalskega jamstva ki ga lahko poda ECB prek EIOPE. To je torej velikanski dosežek in na pokojninskem trgu tega še nikoli ni bilo. Kot odbor za zaposlovanje, seveda Ekon je pristojni odbor za to, IMKO pa pripravlja mnenje, mi smo torej pripričani, da bosta ta dva odbora obdelala večino ekonomskih in eh, finančnih vprašanj. Mi pa se osredotočamo na pristojnosti odbora za zaposlovanje in socialne politike. Naj razložim, zakaj gre. Dve ključni ceni skupine za PEP imamo. prva so tisti, ki si želijo dodatnih zagotovil za določeno kakov življenja po upokojitvi. Kot dodatek torej. Druga, in ta se mi zdi enako pomembna, pa so tisti, ki živijo v državah slabo, nedovolj razvitim prvim in drugim državam pokojninskim stebrom. Če ni dobro razvitega sistema, bi ta proizvod lahko bil zelo dobrobit za prihodnost, da bi podprli predvsem mlade in ženske. PEP bo prispeval k zadolovanju potreb ljudi, ki želijo povečati svoje prihranke po upokojitvi se soočiti z demografskimi izzivi in zapolniti obstoječe pokojninske vrzeli. Prav tako poključujemo tudi dolgoročni vačevalni vidik za PEP, pa tudi trajnostno investicijsko politiko, tudi vključujoč socialne naložbe. PEP je zasnovan kot mobilen vsega, vrčevalni proizvod za tiste, ki naprimer, se preselijo iz ene države, članice v drugo, tam delajo, živijo. Končujemo pa kar nekaj vidikov mobilnosti. Naprimer, če ponudnik PEP ne ponuja oddelka v novi državi članici, lahko vrčevalec proizvoda PEP se sam odloči, katerega ponudnika si bo izbral v tisti novi državi, kjer starega ponudnika ni. Vse to mora biti brezplačno. Različne ravni informacij bodo obvezojoče, naprimer tudi izjava o, o vseh pokojninskih ugodnostih, tudi kjer bo torej na voljo že dodatna pokojnina, naprimer. PEP mora vključevati tudi okoljski, socialni in faktor upravljanja. Prav tako pa moramo zagotoviti oceno tvegan, v Evropi moramo to zagotoviti in ustreznim organom, pa tudi vrčevalcem PEP. Kaj se tiče teh treh elementov, ki sem jih navedel. prav tako. Imamo potem še eno opcijo. Kapitalsko zaščito za proizvod PEP. Vključili smo tudi ključne informacije za varčevalce. tukaj morajo na zelo podroben način biti vključene vse ustrezne informacije. Tako bi morda potrebovali še kar nekaj kompromisov, kajti te informacije so v tako imenovanem dokumentu o ključnih informacijah na sedmih straneh za proizvod PEP. Torej, morda bomo tukaj imeli kompromis ali pa celo jih bomo imeli več, ampak imeli bomo to. In potem, ne nazadnje, zelo prijetno. Se mi je zdelo, da smo se dogovorili, da bomo podali zelo pomemben predlog, da bodo ponudniki PEP vrčevalcem PEP jamčili, da bo kapital, ki je bil akumuliran na začetku postopka vrčevanja, vse enak prispevkom, ki so bili vplačani, vključujoč vse stroške in pristojbine, prav tako prilagoditev inflaciji je to izračunamo kot eh, poprečno letno inflacijsko stopno 4 odstotkov. Nobenega drugega pokojninskega proizvoda na trgu zaenkrat še ni. Tako da, kot sem dejal, bi to lahko bil zelo pomemben projekt EU. 511 predlogov sprememb je bilo podanih, sedaj pa 20, 25, 30 kompromisov. In ko bo danes glasoval o mnenju, Impel pa bo glasoval 28. junija, Ekon pa 11. julija. Tako da bomo lahko septembra to obravnavali na plenarnem zasedanju. Hvala lepa vsem še enkrat za zelo konstruktivno delo. Prosil bi, da ste zelo kratki, eh, kajti eh, gospod Katajnik bo k malu eh, prispel, upravičujem se, torej, da omejujem vaš čas za govor, ampak prosim, da čim prej zaključimo z razpravo. Imeno skupine SND. Ne, no, torej bo razprava krajša. EKR, EKR, gospa McIntyre. Hvala lepa, predsedujoči, kratka bom gospod Gerike, ne more biti z nami, poročalec v senci. Naj se zahvalim gospodu Bekerju za opravljeno delo na tem področju. Sem za tak proizvod in sem eh, vesela, da nekaj takega imamo. V prejšnji razpravi smo na široko podprli mnenje poročevalca. Naš ključni pomislek pa je bil, da zagotovimo, da bi vsakršen pep dopolnjeval, ne pa harmoniziral obstoječe pokojninske sisteme in to je zagotovljeno. Tako da podpiramo osnutke kompromisov, morda imamo element ali dva, kjer imamo nekaj pomislekov, ki se nam zdi gredo preko pristojnosti empla. Ampak naj skušam delati, narediti reklamo tudi za svoj predlog svojembe 63. Želela bi si, da znižamo stroške za potrošnike, za stranke, ki bi se odločili za PEP, kajti to bi lahko bila prava evropska rešitev. Negativna spodbuda pa so dodatni stroški, ki bi lahko koga odvrnili. Če bi rešili to, bi imeli pa dober proizvod. Hvala. Minut. Gospod Kalvešan, bom za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Bom govoril francosko, da bom krajši. Najprej najlepša hvala vsem. Eh, gospod Bekar je odlično pravil svoje delo in eh, vsi smo bili izjemno konstruktivni eh, in dosegli smo pomembne rezultate, za katere se bomo borili še naprej. Prvič, možnost pavšalnih ulaganj, to pomeni, da da eh, moramo zagotoviti pravičnost. Eh, pokojninski skladi morajo imeti možnost, eh, da v primeru stečaja dobijo povračilo vseh sredstev. Nismo za tveganja vlaganja drugič zahtevati moramo zagotovilo za uložen eh, kapital, tukaj je potrebno upoštevati primer smrti, invalidnosti in tako naprej. In eh, na zadnje, tukaj gre za peti, deseti člen in tako naprej, zelo pomembno je, da poskrbimo eh, za načelo partnerstva, kajti Velika večina velikih nacionalnih zavarovalnic eh, ne bo eh, želela tržiti tega proizvoda, če bomo zahtevali eh, ločen urad v vsaki državi članici. Torej, to bo le za BlackRock in druge velike zavarovalnice. Torej, zaradi tega mislim, da potrebujemo partnerstva, kot jih je predlagal gospod Becker. Mislim, da gre tukaj za zelo oprijemljiv rezultat za evropske državljane. Euh, Pozdravljam obiskalce, obiskovalce gospe Mela. Sedaj pa gospa Karje eh, za skupino GUE. Tak, formand. Uh, eh, jaz skal undskylde po vegne af fru Kunevad. Der... Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, nadomeščam uh, kolega, ki danes žal ni mogel biti z nami in izpostavila bom najpomembnejše točke. PEP je za nas poskus uspodbujanja eh, uh, zasebnega pokojninskega zavarovanja. To pomeni, da eh, bodo trenutni pokojninski sistemi eh, preneseni na mednarodni trg kapitala. Potrebujemo pa seveda tudi Eh, določene ukrepe na področju zaposlovanja in zaradi tega nismo posem eh, pozitivni glede predlogov Evropske komisije. Zasebno pokojninsko zavarovanje kot eh, PEP, ki temeli na borzah in na nihanjih na borzah, ni najboljša rešitev v času negotovih pokojnin. Bolje je imeti poklicno zavarovanje, kajti na ta način uh, lahko uh, povežemo uh, različne oblike uh, zaposlitve. Z tem predlogom se bodo razlike še povečale. Smo torej proti temu predlogu, ki daje pokojninskim skladom možnost, da se igrajo z prihranki naših vrčevalcev. Tukaj gre torej za siva sredstva na sivem trgu, eh, kjer eh, se lahko ogromno zaslužijo, ampak na ta način bomo ogrozili javni pokojninski sistem. Gospod Lambeh ni tukaj, gospa Melan. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Ja. Eh, spregovorila bom v okviru poročevalcev v eh, senci. Nobeden izmed naših predlogov ni bil sprejet. Gre za dosje, eh, ki eh, ne upošteva nacionalnega prava. In sicer gre tukaj zgolj za mobilnost štirih odstotkov evropskih državljanov. Eh, ta sistem ne bo koristil tistim, eh, ki pomoč najbolj potrebujejo, kajti to so tisti, ki so brezposelni eh, ali pa imajo prekarno zaposlitev in jim to dodatno pokojninsko zavarovanje zagotovo ne bo koristilo. Seveda to tudi ne bo koristilo majhnim francoskim zavarovalnicam tukaj eh, to bo prednosti preneslo le velikim zavarovalnicam, kot je omenil že eh, kolega. Jaz mislim, da je eh, to v pristojnosti držav članic in eh, tega besedila zares ne eh, podpiramo kljub eh, opravljenemu delu. In še skupina S in D, gospa Regner. Eh, Obljubljam, da bom kratka. Marija Arena, poročevalka v senci skupine SND, eh, se nam žal ne bo mogla pridružiti, zato čisto na kratko. Seveda PEP ni nadomestilo za prvi in drugi steber, absolutno ne. In zaradi tega eh, je eh, to potrebno tudi izpostaviti. Pan evropski pristop je seveda pozitiven, vendar pa gre tukaj za manjšinski program. In uh, to je potrebno upoštevati tudi pri kompromisu. Seveda je najpomembnejši prvi steber, uh, sta najpomembnejša prvi steber in pa drugi steber in ta dva stebra ne smemo posegati. Tukaj gre zgolj za dopolnilo. Najlepša hvala. Zahvaljujem se vam za to, da ste bili vsi kratki in uh, upam, da boste lahko pozitivno nadaljevali s svojim delom. Rok za vložitev predlogov sprememb je 2. maja do 12. ure. 28. junija bomo poročilo sprejeli v odboru za zaposlovanje, v odboru Ekon 11. julija, na plenarnem zasedanju pa datum še ni določen. Najlepša hvala, sedaj pa prehajamo k naslednji točki dnevnega reda, gre za izmenjavo mnen. Uh, v okviru strukturiranega dialoga in sicer z eh, Jirkim Katajnom, komisarjem, pristojnim za to področje. Naj le na kratko povem, da je to zelo pomemben trenutek za nas, eh, kajti pridružil se nam je podpredsednik komisije eh, z namenom izmenjave mnen. Eh, imamo strukturiran dialog, ki je ključnega pomena v naši demokraciji in na ravni Evropskega parlamenta. Gospod Katajnen, dobrodošli. Prosim, usedite se, kot veste, naš čas vedno priganja. Vi to bolje veste kot jaz. In zato vam kar takoj tudi dajem besedo. Za deset minut. Mr. President, honorable members. Gospod predsednik, spoštovani poslanci, dame in gospodje, hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da lahko razpravljamo o različnih temah. Osredotočil se bom predvsem na uh, izobraževanje in pa na veščine in spretnosti. Kaj ti? Če pogledamo v prihodnost, lahko vidimo dva velika trenda v gospodarstvu in sicer sta ta dva trenda umetna inteligenca in pa krožno gospodarstvo. To sta tudi dva trenda, ki lahko rešita našo družbo. To sta torej dva temeljna trenda v gospodarstvu in eh, močno eh, bosta vplivala na našo družbo in na družbo vsake državi članici. Na spremembe se moramo pripraviti, spremembe so lahko pozitivne, lahko pa so tudi negativne, glede na to, kako dobro smo pripravljeni. Naprimer, če si ogledamo umetno inteligenco in pa digitalizacijo, lahko vidimo različne ocene izgube delovnih mest. Eh, v naslednjih petih eh, letih eh, bo izguba seveda drugačna kot v desetih ali petnajstih letih. Ampak tudi, če si ogledamo kratkoročno perspektivo, eh, lahko eh, najdemo različne ocene, različna predvidevanja. OECD ocenjuje, da bo izgubljenih 9 odstotkov obstoječih delovnih mest. 9 odstotkov eh, to je najnižja številka, ki sem jo videl. Vendar pa v številnih eh, primerjih eh, šlo za eh, izgubo posameznih nalog, ne pa za izgubo celotnega delovnega mesta. Torej, potrebno bo poskrbeti za nadgradnjo delovnih mest. Digitalizacija in umetna inteligenca lahko vodita v izgubo predvsem eh, tistih eh, delovnih mest, eh, ki so nevarna za zaposlene in to bo vodilo v večjo varnost pri delu. Vendar pa ni rečeno, da, da se bodo ta predvidevanja tudi uresničila in nima ravno velikega smisla predvidevati, kateri bodo poklici prihodnosti, kajti tega zares ne vemo in tega nikoli nismo vedeli. Lahko pa pripravimo ljudi na novo obdobje, poskrbimo za to, da bodo bolj odporni, prilagodljivi. Torej, moj prvi zaključek je, da moramo uspodbujati države članice, da izobraževanje jemljajo resno. In sicer bolj resno kot doslej. Ne govorim o veščinah, o spretnostih, ampak govorim o temeljni izobrazbi. Še prav posebej pa govorim o uh, izobraževanju učiteljev. Izobrazba, nažalost, ni bila prioriteta v številnih državah članicah in to je zlahka opaziti, če si ogledamo rezultate. Pa tudi, če si ogledamo uh, sposobnosti učiteljev. In eh, veliko odraslih evropejcev ima težave z uh, pismenostjo. Kako torej lahko pričakujemo več od posameznikov, če pa ne znajo brati in pisati? In zato moramo posvečati pozornost izobraževanju. zadovoljni smo, da smo lahko, zelo zadovoljen sem, da smo lahko evropski semester usmerili na področje izobraževanja. V letošnjem letu smo povečali število priporočil in uh, se osredotočili na izobraževalne sisteme v državah članicah. Kot vsi veste, V Evropski uniji nimamo pristojnosti za izobrazbo, vendar pa to ne pomeni, da tega področja ne moremo izpostaviti, če vidimo, da obstajajo težave na področju izobraževanja. Eh, to lahko primerjamo z eh, priporočili za eh, pokojninsko zavarovanje in tako naprej. Torej, Če se s tem strinjate, vas prosim za vašo podporo in sicer za podporo temu, da bi izobraževanje v večji meri vključili v uh, evropski semester. Gospod predsedujoči. Ogledati si moramo tudi spretnosti oziroma veščine zaposlenih. Živimo že v digitalnem obdobju in potrebe eh, po eh, digitalnih veščinah se nenehno povečujejo. Eh, več kot 750 tisoč nezasedenih delovnih mest je za izvedence na področju informacijske tehnologije. Poleg tega so te veščine sedaj zahtevane na skoraj da vseh delovnih mestih. Vendar pa Štirje od desetih evropejcev danes nimajo temeljnih informacijskih veščin in eh, izobraževalni sistemi se na to ne osredotočajo. Potrebne pa so tudi veščine, kot, so eh, kot sta podjetništvo in pa kritičen razmislek. Potrebujemo torej trden izobraževalni sistem in pa vseživljensko učenje. In zaradi tega se komisija tako uh, osredotoča na veščine. In agenda, ki je bila objavljena leta 2016, eh, podpira pridobivanje veščin eh, tekom celotnega postopka izobraževanja. Od zgodnih let pa do visokošolskega izobraževanja. V letošnjem letu smo sprejeli še nekaj pomembnih korakov eh, in eh, rad bi spregovoril o nekaterih izmed teh pobud. Izboljšati je potrebno digitalne veščine eh, evropejcev in to je bila glavna pobuda za vzpostavitev agende oziroma pobude za digitalna delovna mesta. 21 nacionalnih koalicij je bilo vzpostavljenih na zadnje med Švedsko, Nizozemsko in Grčijo. Vlade niso edine, ki so se odzvale. Podjetja, socialni partner in druge organizacije so podale 100 eh, prošenj za poučevanje digitalnih veščin. Eh, recimo v Belgiji obstaja pobuda, kjer je zagotovljeno eh, izobraževanje na področju šifriranja za mlade. Podobna pobuda obstaja tudi na švedskem za iskalce zaposlitve. Komisija želi uspodbuditi ustvarjanje delovnih mest eh, tudi na nacionalni ravni in zaradi tega smo predlagali eh, tudi pobude na področju vseživljenjskega učenja. Še ena pomembna dejavnost je izboljšanje medsektorskih veščin. To pomeni, da potrebujejo posebno pozornost eh, določeni gospodarski sektori, kjer eh, veščin primankuje. Konec lanskega leta smo začeli z pomorsko tehnologijo eh, in z turizmom. Več projektov se bo začelo še konec tega leta, recimo na področju industrije, proizvodnje, gradnje, pomorstva in tako naprej. Naslednja tarča so odrasli eh, z malo veščinami. Eh, želimo podati priporočila za eh, izboljšanje veščin do leta 2019. Poleg tega moramo odraslim pomagati tudi pri opismenjevanju in jim zagotoviti boljši dostop do trga delovne sile. Spoštovani poslanci, skladi Evropske unije bodo ravno tako igrali pomembno vlogo pri izvajanju eh, tega stebra. Vlaganja v ljudi zagotavljajo, eh, da bodo vsi evropejci imeli veščine, ki jih bodo potrebovali na prihodnjem trgu delovne sile. Evropska komisija je ravno kar predlagala socialni sklad plus. 101 milijarda evrov je bila predlagana za naslednjo programsko obdobje za ta sklad in cilj tega sklada bo uresničevanje prioritet eh, evropskega stebra socialnih pravic. To pa bo usklajeno tudi z eh, načeli evropskega semestra. Krati bo to tudi glavni instrument Evropske unije za ulaganja v eh, reforme na področju pridobivanja eh, digitalnih veščin in tako naprej. Evropska komisija predlaga, da bi Evropski socialni sklad plus eh, zagotavljal ciljno podporo in vsaj 25 odstotkov naj bi bilo namenjenih socialnemu vključevanju in vključevanju tistih, ki pomoč najbolj potrebujejo. 10 odstotkov eh, pa naj bi bilo namenjenih eh, za eh, boj proti brezposelnosti med mladimi. Socialni sklad plus prinaša dodano vrednost. Imamo pa tudi pobudo za zaposlovanje mladih in pa sklad za pomoč, pomoči najbolj potrebnim. Potem je tukaj pobuda za socialne inovacije socialni sklad plus bo uh, tako uh, bolj jasno zasnovan, uh, bolj koherenten in uh, poskrbel za boljše dopolnjevanje z drugimi politikami, kot je recimo Erasmus ali pa program vseživljenjskega učenja. Tukaj je tudi program uh, za uh, investicije. Tukaj se osredotočamo predvsem na konkurenčnost, na trajnost gospodarske rasti, na vključevanje in pa eh, na kapitalske trge in ukrepitev notranjega trga Evropske unije. Z skladom za investicije v Evropski uniji želimo zagotoviti podporo eh, socialnim ulaganjem in sicer eh, smo zato namenili 4 milijarde evrov. in s tem se bo znesek eh, povečal za 26 milijard na 50 milijard v prihodnjem programskem obdobju. Pri tem bomo sodelovali z Evropsko investicijsko banko, pa tudi z drugimi, recimo z eh, nacionalnimi bankami, ki bodo financirale manjše in lokalne projekte socialni vidik bo eh, prožen, gre predvsem za vzpostavitev socialne infrastrukture in pa podjetij. Ne pozabimo pa, da eh, bodo posojila ostala pomemben vir financiranja ki eh, pa jih lahko dopolnjujemo z tem eh, investicijskim programom. Pri tem je potrebno upoštevati tudi enotna pravila. Torej, spoštovani poslanci, prilagodljivost, prožnost, kakovost izobraževanja in pa eh, nova zasnova poklicnega izobraževanja ter investicije v socialno infrastrukturo. Vse to so odgovori, ki jih ponuja Evropska komisija. Najlepša hvala, gospod podpredsednik. Res je, mislim, da je pomembno, da se osredotočamo na glavne izzive in izobrazba, pridobivanje veščin, spretnosti. To je zagotovo področje, ki je zelo pomembno tudi za nas v odboru za zaposlovanje. Sedaj pa bom dal besedo koordinatorjem ali pa njihovim predstavnikom. Za dve minuti najprej gospod Beka. Dobrodošli, gospod podpredsednik. Hvala lepa za vse vaše pobude, za vse vaše prizadevanja na ravni Evropske komisije. Pozdravljam vašo osredotočenost na temeljne potrebe na področju izobraževanja. Branje in eh, pisanje eh, sta dve zelo pomembni veščini, ki jo je potrebno dopolniti z digitalnimi veščinami. To mora biti prva prioriteta, kot ste tudi sami delali, dejali. Spremembe prihodnosti se dogajajo že danes in digitalizacija, robotizacija in umetna inteligenca ponujajo velike priložnosti za Evropo. Ampak seveda eh, se moramo soočiti tudi z izzivi. Medtem, ko se pogoji na trgu delovne sile izboljšujejo povsod po Evropski uniji, obstajajo še zmeraj velike razlike med državami članicami. Mobilnost je izjemno nizka, segmentacija trga je velika in uh, veščine ne ustrezajo potrebam na trgu. Potem pa uh, smo si zastavili cilje tudi za Evropo do leta 2020. Socialna vključenost uh, je eden izmed ciljev, ki ga še niti približno nismo dosegli. Komisija je pretekli mesec. Uh, predstavila priporočila, ki se nanašajo na številne izive, ki ste jih izpostavili tudi danes. Kako, kako bo komisija zagotovila, da bodo države članice izvedle ustrezne reforme trga delovne sile in pa izobraževalnega sistema? Kako bomo dosegli, da se pripravijo nas velike spremembe na trgu delovne sile? In drugo vprašanje, kako namerava Evropska komisija uspodbujati. Um, izobraževanje eh, z namenom prekvalificiranja. Hvala lepa v imenu skupine SND, gospod Pirinski za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedojoči in hvala lepa, podpredsednik, eh, za vašo predstavitev in za vaš obisk. V nasprotju s kolegom Bekarjem menim, eh, da se niste pravilno odločili, ko ste se odločili za povdarek umetni inteligenci in pa spretnosti. Želeli ste, da si pogledamo širšo sliko. V vašem dokumentu eh, na temo upravljanja globalizacije ste zelo jasno povedali, da je pri tem ključni vidik eh, so pri tem ključni vidik eh, močne socialne države in eh, da je pomembna močna socialna Evropa, pri tem pa eh, so ključnega pomena ulaganja, še prav posebej pa socialna ulaganja. Ulaganja so torej pomemben del vašega portfelja in mislim, da bi se morali na to tudi osredotočiti. Zadnja ocena, mislim, da za konca eh, prejšnjega meseca ocena Evropskega sklada za strateška vlaganja pravi, da so bili cilji skoraj da doseženi cilji za izboljšanje vlaganj. In da so bili, eh, bile podpisane investicijske pogodbe. Evropski sklad za strateška vlaganja plus eh, pa prinaša 6 odstotno znižanje v primerjavi z trenutnim programskim obdobjem. ko gre za eh, temeljne eh, naloge Evropskega socialnega sklada. Dve minuti seveda nista dovolj, ampak vabim vas, da se vrnete k ključnemu izzivu. Namreč eh, gre za boj proti neenakosti, boj proti revščini in uh, tudi za, uh, na druge izzive, ki so povezani z digitalizacijo. Poleg tega pa komisiji manjka tudi osredotočenost. Največji izziv je namreč ravno neenakost. Hvala. Merci pour recevoir Madame McIntyre. Za EKR, gospod McIntyre. Um, I... Hvala lepa. Komisar, pozdravljam vašo izjavo danes. Mislim, da je zelo pomembno, da se osredotočimo na spretnosti in veščine, na podjetništvo. In prisotna sem bila na seji stoje kjer je bilo povedano, kako zelo pomembno je, eh, da naučimo ljudi kritično razmišljati, da jih pravzaprav naučimo razmišljati, je nekdo celo dejal. Torej, eh, hvala lepa za to, vendar pa se moramo zavedati, da eh, bomo imeli 2 milijona nezasedenih delovnih mest. 700 tisoč nezasedenih delovnih mest na področju informacijske tehnologije. 90 odstotkov delovnih mest do leta 2020 bo zahtevalo eh, visoko eh, usposobljeno delovno silo. Mislim, da moramo več narediti na področju pripravništva in še prav posebej mislim, da moramo poskrbeti za pridobitev podjetniških eh, spretnosti, tako da bodo ljudje lahko sami ustvarjali nova delovna mesta. In veliko je primerov, kako naučiti eh, ljudi, eh, kako eh, voditi podjetje, kako ustvarjati delovna mesta. Recimo v Velike Britaniji imamo takšen primer. Kaj komisija počne v zvezi z pobudami, ki bodo spodbujale partnerstva med podjetji, raziskovalnimi središči in univerzami? Kako bomo omogočili državljanom Evropske unije, da eh, bodo lahko upravljali eh, visoko kvalificirana delovna mesta, tudi na področju informacijske tehnologije. In kaj lahko naredimo na področju zaposlovanja na podoželju? Videli smo, da je prišlo do upada eh, števila delovnih mest v kmetijstvu zaradi avtomatizacije, ampak velike regije v Združenem kraljestvu Eh, veliko regij zaposluje več eh, ljudi kot v preteklosti in sicer zaradi diverzifikacije. Torej, kakšni so vaši predlogi za ustvarjanje delovnih mest na podeželju? Najlepša hvala. Eh, v imenu skupine Alde ni nikogar v dvorani, torej Gue, gospa Kari, za dve minuti. Pozdravljeni, gospod Katajnen, hvala, da ste prišli in nam spregovorili na to temo. Mislim, da se vsi strinjamo, da potrebujemo več naložb v izobraževalne sisteme. Pri tem moramo sodelovati vsi, moramo pa tudi biti pravični. Ne gre eh, samo za tiste, ki so slabo izobraženi, ampak tudi za, naprimer, odvetnike. Eh, pri vsem skupaj bo veliko vlogo igrala umetna inteligenca. Poleg tega je treba upoštevati brezposelnost med mladimi, ta je zelo velika, tudi med tistimi, ki so se dolgo izobraževali. In uh, želeli bi, da komisija ustraja tudi pri reformi uh, pokojnin oziroma upokojevanja. Eh, želimo tudi več poklicne mobilnosti. Zaenkrat imajo mladi velike težave pri vstopu na trg dela. Zanima me naslednje. Ali pri komisiji obstaja interes, da se eh, spremeni ciljna usmerjenost vaših predlogov? Ne, da silimo ljudi, da delajo dlje in več, ampak da se usmerimo v to, kako bi delo bolje porazdelili. Obstajajo tudi nove naprave, ki. Uh, opravijo večino dela, tako da mislim, da bi lahko opravili manj dela in pa to delo bolje porazdelili ljudem eh, oziroma podjetjem bi morali dati tudi eh, boljše naložbene eh, možnosti, da, da vlagajo v bolnišnice, šole in tako naprej. Ali bi lahko spremenili ciljno usmerjenost teh vaših ukrepov? Gospa Adžija v imenu FDD. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Dobar dan, gospod Katajnen. Rada bi se osredotočila na uh, specifična priporočila za posamezne države in sicer uh, za Italijo. Eh, komisija je izpostavila eh, zadnji zakon za trg delovne sile v Italiji. Res je, eh, da je bil vzpostavljen trg prekarne delovne sile. Gre za številne osebe, ki nimajo nobenih pravic. Zradi tega je ključnega pomena, da zagotovimo izvajanje direktive o preglednih delovnih pogojih, tako bomo lahko predvidevali spremembe na trgu delovne sile. Nove oblike dela so že prisotne v naši družbi in mislim, da so zato potrebni tudi ustrezni zakoni, ki bodo urejali to eh, področje tukaj menim na zaposlene na digitalnih platformah in pa Uh, mislim tudi na uh, delovne pogodbe brez minimalnega števila ur in tako naprej. Potrebno je zagotoviti uh, pregledne delovne pogoje in uh, tudi ustrezno udeležbo sindikatov. Ključnega pomena je tudi, in to je v programu gibanja eh, pet zvezdic. Naš minister za eh, delo je že predvidel nov akt eh, za zagotavljanje časti. Tukaj gre za posamezne dele zakonodaje na področju trga delovne sile. Kot recimo za pokojnine. Pokojnine recimo danes povzročajo izkrivljanje pokojninskega sistema. To je res in uh, zato naša vlada želi poskrbeti za ustrezne spremembe. Potrebno je predvideti uh, tudi zmanjšanje neravnotežji. Zagotoviti uh, moramo minimalni dohodek, uh, Eh, na plenarnem zasedanju je večina poslancev lansko leto to eh, podprla in to mora biti prioriteta eh, tudi Evropske komisije. Tiste države članice, ki še nimajo ustrezne socialne zaščite v obliki minimalnega dohodka, morajo sprejeti ustrezne reforme in zato morajo pridobiti tudi vso potrebno pomoč. Zato bi lahko uporabili tudi del sredstev iz Evropskega socialnega sklada in prepričana sem, da bo eh, prehod eh, na trgu delovne sile izjemno pomemben, ne samo zaradi tega, da reformiramo ta trg, ampak da zaščitimo zaščito za vse tiste, ki se izobražujejo, pa tudi za eh, tiste, ki poučujejo. Potrebna je eh, reforma izobraževalnega sistema, le na ta način eh, bomo lahko poskrbeli za uspešnejše izobraževanje. Hvala, gospod Marta, v imenu skupine e ENF. <clears throat> Hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospod Katajnen, da ste prišli v naš odbor, da se sestanete z nami, ki smo predstavniki evropskih državljanov. Eh, podali ste spet isto litanijo eh, pobožnih želja komisije, ki jih želi komisija izvesti do leta 2020. Ampak, eh, gospod Katajnen, jaz imam občutek, kot da ste vi kandidat na nekih vol, na, medvoljivno kampanjo, da si že prizadevate za nov mandat naslednje leto. In uh, bolj kot do ljudje neuspešni, bolj jih komisija uh, najema, tako se mi zdi. Um, Naj vas spomnim na eh, gospoda predsednika komisije, ki je bil zelo neuspešen, pa je končal pri Goldman Sachsu. Isto velja za gospoda Junkerja. Vodja belgijske policije je pokazal tudi svojo, oziroma ona, vodja, je pokazala svojo nesposobnost, ko je prišlo do napadov v Parizu in Bruslu, pa je bila spet imenovana na pomembno mesto. In uh, isto se dogaja tudi pri. Uh, Telekomunikacijah. Neko telekomunikacijsko podjetje je bilo uh, uh, kupljeno. Um, In potem je propadlo. 25 tisoč ljudi je izgubilo delovna mesta. Vi vse čas govorite o, o delovnih mestih, konkurenčnosti, rasti in tako naprej, gospod Kantajn. Pa vaša um, stranka na finskem želi zapreti bolnišnice na podeželju. To je vaš program in to je prihodnost finske. Gospod Katajnen, eh, dragi kandidat, eh, velike možnosti imate, da boste imenovani spet naslednje leto. Ampak prej bodo potekale še volitve maja 2019 in eh, državljani, ki jih mi predstavljamo, bodo spet izrazili svoje mnenje o teh politikah, ki samo škodijo suverenim ljudstvom Evropske unije. Hvala. Naj povem tukaj, da je namen te razprave razpravljati o političnih ciljih, eh, da gospod Martan, prosim, jaz imam besedo, prosim, če mi pustite, da končam. Besedo pa zdaj dajem eh, gospodu Katajnenu. Thank you very much. Um, first, um, Mr. Hvala. Najprej naj spregovorim o tem, kar je povedal gospod Becker, kako zagotoviti, da bodo izvedene reforme, ki so potrebne za to, da se nadgradi usposobljenost uh, in pa prilagodljivost delavcev. Kako naj države članice tukaj ukrepajo? Kot del procesa semestra smo letos več pozornosti namenili izobraževanju. In uh, temu sem se posvetil sam, kajti mislim, da so pomembne spretnosti, pa ne samo to, pomembno je tudi osnovno izobraževanje. To je pomembno za prihodnost naše družbe. In tudi eh, z vidika socialne pravičnosti so te zadeve ključnega pomena. Če si pogledamo. Um, študije PISA, OECD-a, lahko ugotovimo, da obstaja pri osnovnem izobraževanju eh, veliko razlik med državami članicami. In moja teorija tukaj je, da v mnogih državah izobraževanje ni bila politična prioriteta že kar nekaj let. Ehm, z eh, volilnega vidika so bile pomembne druge teme ne pa toliko izobraževanje. In zakaj? Zato, ker je bilo življenje doslej precej preprosto, zdaj pa postaja veliko bolj zapleteno. In eh, številni med nami se zauzemamo za bolj odprte družbe, za odprt svet, svet brez meja. Tudi nove tehnologije bodo hkrati življenje naredile lažje, po drugi strani pa eh, tudi bolj kompleksno. In sam osebno verjamem, da eh, se moramo bolj posvetiti človeškemu kapitalu, bolj kot v preteklosti in to zaradi sprememb, ki smo jim priča v naših družbah. In zato so pomembna priporočila po posameznih državah. Potem druga stvar. Eh, mi smo vzpostavili tudi posebno službo za podporo strukturnim reformam. Eh, ta služba kar dobro deluje, želimo jo še nadgraditi, da bo še bolje delovala v naslednjem večletnem finančnem okviru. Eh, okrepili bomo podporo za strukturne reforme, kot običajno službo, ki je na razpolago državam članicam. Na ta način želimo tudi spremeniti ugled eh, strukturnih reform, ki jih eh, ljudje dosti krat vidijo v negativni luči. Eh, zato želimo spremeniti to percepcijo. Svet eh, se spreminja in družbe se morajo tudi spremeniti, morajo se eh, prilagoditi. Zato je podpora komisije državam članicam še toliko bolj pomembna kot prej. Imamo že pilotni projekt glede tega vprašanja. Zdi se, da ta pilotni projekt dobro deluje. To je en način, kako lahko te stvari obravnavamo. Potem, kar se tiče eh, eh, spretnosti in usposabljanja, imamo tu eh, tudi posebno storitev za države članice. Države članice nekatere želijo reformirati svoj izobraževalni sistem in komisija lahko skupaj z zadevno državo članico oblikuje delovno skupino in na ta način prouči, eh, kje so močne in kje so šibke točke, potem pa se sistem reformira. To zaenkrat ni bilo dosti uporabljeno, ampak eh, je pa na razpolago državam članicam in lahko posežejo tudi po tem ukrepu. Reformiranje izobraževalnih sistemov je pomembno in rezultate eh, lahko vidimo že v kratkem času. Naprimer, Portugalska in Estonija sta. Eh, tisti dve državi, ki sta reformirali svoje izobraževalne sisteme in eh, že lahko vidimo, kakšne koristi prihajajo iz tega, samo štiri ali pet let po reformi. Potem je bilo vprašanje, kako bo komisija omogočila nadgraditev spretnosti in sposobnosti eh, odraslih. Naprimer, imamo digitalne spretnosti, to je en način. Mislim, da ne samo javne službe, ampak tudi zasebni sektor lahko zagotovi tukaj um, spremembe. Omenil sem, kaj se na tem področju dogaja v Belgiji. Veliko je um, izobraževanja na področju uh, kodiranja in pa spletnega usposabljanja za otroke. Na Irskem se tudi ukvarjajo s tem in imajo dobre rezultate. Uh, Tako da mislim, da so to primeri dobre prakse. Um, pri tem pa so seveda pomembne tudi naložbe prek Evropskega strukturnega in investicijskega sklada in pa še iz drugih virov. Za gospoda Bekerja še eh, nekaj. Razpravljal sem z eh, nekaterimi ministri za izobraževanje iz naših držav članic in jim predlagal, naj razmislijo o uporabi programa Erasmus Plus tudi za učitelje. Za učitelje in pa za eh, študente pedagoških poklicev oziroma pedagoških smeri. Če se država odloči, da 10 ali 20 odstotkov Eh, tistih, ki želijo postati učitelji, da se vključijo v program Erasmus, ali pa določeno število že uh, usposobljenih učiteljev uporabi ta sistem Erasmus, ali se predstavljate, kakšen skok naprej bi to bil? To ne pomeni, da se je vedno treba učiti iz izobraževalnih sistemov v drugih državah, ampak če bo izobraževanje postalo bolj mednarodno, uh, Eh, bo to zelo dobro. In pomembno je, da naši učitelji sledijo razvoju na tem področju. Torej, Erasmus Plus je res eh, pomemben program, ki bi ga morali uporabljati tudi učitelji in tisti, ki se za učitelje izobražujejo. Gospod Pirinski je omenil revščino. Uh, politike na področju sociale so v rokah držav članic, ampak tudi Evropska unija lahko tukaj mnogo naredi. Še posebej eh, s tem, da usmeri naložbe v socialno infrastrukturo. V ta namen bomo EFSI nadomestili z bolj usmerjenimi investicijami. Eh, imeli bomo štiri naložbena okna. Eh, razvoj uh, in raziskave, MSP-ji uh, eh, in tako naprej, nove možnosti. Pri EFSI-ju je šlo za uh, povpraševanje. Povpraševanje je bilo tisto gonilo. Uh, mi pa želimo zdaj to bolj ciljno usmeriti v uh, socialno infrastrukturo in na druga področja. Želimo uh, to torej usmeriti bolj v politične cilje, kot pa je. Uh, bilo to urejeno pri EFSI-ju. In želimo tudi podvojiti povpraševanje eh, na področju socialne infrastrukture eh, z 2 na 4 eh, milijarde naj bi podvojili sredstva, prav tako z 26 na 50 milijard. Vajeništvo mislim tudi, da je zelo dober sistem, ki bi ga morale države bolj uporabljati. To je eden najbolj dinamičnih načinov, kako organizirati poklicno izobraževanje v hitro spremenjajočem se svetu. Spretnosti so pri tem pomembne. In podjetniki v določenih državah ali določenih delih eh, družbe so pogosto bili. Uh, Eh, videni kot nekaj drugorazrednega. Torej, če ne uspeš nikjer druge, potem eh, se lotiš podjetništva. Moramo pa mladim tudi omogočiti, da bodo lahko delali eh, na delovnih mestih, ki jim bodo prinašala smisel. In včasih je ravno podjetništvo tak način. Podjetništvo E, ni samo sebi namen, ampak e, gre za organizacijo tega, kako uresničiti svoje e, želje. In podjetništvo bi moralo tudi biti vključeno v naše učne programe, vsekakor bolje, kot je zdaj. Potem digitalne sposobnosti, združevanje dela, delovnih mest, to je način, kako socialne partnerje, zasebni sektor in pa javni sektor eh, zbližati in združiti v partnerstvih, da bodo lahko ljudem eh, dali možnosti za nadgradno svojih spretnosti. To je zelo pomembna točka. In eh, zahteve po spretnostih se spreminjajo, zato ne smemo pričakovati, da bo javno šolanje in izobraževanje dovolj in da bo zadostilo tem novim zahtevam. Zato je tako pomembno vključiti tudi zasebni sektor in včasih še druge akterje. Potem podeželska območja, sam uh, gledam na prihodnost uh, podeželskih območij kot na zelo pomembno um, ta območja bodo postala vse bolj dostopna, tudi zaradi uh, vse boljše infrastrukture. Razdalja med mestom in vasjo ne bo več tako pomembna, in uh, to je ena stvar. Zato, da se bo dostopnost izboljšala, pa moramo zagotoviti, da bodo vsa ta podeželska območja eh, tudi eh, ciljna območja za naložbe, tako da ljudje tam morajo videti priložnosti. Eh, Mm, porazdelitev dela, zato ker se narava dela spreminja, to je bilo tudi eno vprašanje. Prepričan sem, da bo prišlo do nove razporeditve dela. Moramo pa zagotoviti, da bodo pogoji dela enakopravni. Mislim, da nima veliko smisla to, da da javni organi začnejo eh, deliti eh, delo, ki obstaja, zato da se ustvari veliko majhnih delovnih mest. Eh, moramo pogledati sisteme socialne varnosti in to na kritičen način. Prek teh sistemov bomo lahko kombinirali Eh, delovna mesta za skrajšan eh, delovni čas ali za časno delo. Ta delovna mesta so bila, oziroma te možnosti so bile ustvarjene v obdobju, ko so prevladovala delovna mesta z delovnim časom od 8 zjutraj do 4 ali 5 popovdne. Torej, ta sistem je bilo lahko izvajati v monolitičnem svetu, ampak zdaj moramo pogledati, kako bomo glede na spremenjajočo se realnost eh, upoštevali in zagotavljali pravice do eh, različnih oblik eh, delovnega časa. Včasih so socialni partneri tisti, ki se pogajajo o rešitvah mm, in mi moramo biti na to pripravljeni. Potem pa še Zadnje vprašanje, ki eh, ni ravno zadevalo današnje tematike, ampak sem si pa zapisal, kar je. Uh, kar mi je govorec želel povedati. Hvala. Najlepša hvala. Še dva se želita javiti k besedi. Vi ste govorili o izzivih in res je, da eh, sta izobraževanje in usposabljanje zelo pomembni področji zdaj bo treba vložiti veliko sredstev v to, da popravimo napake iz preteklosti. Obstajajo tudi številne študije po državah članicah, ampak ko si pogledam nivo znanja mladih, ki zaključijo svoje izobraževanje, včasih brez diplome, včasih eh, so bili izključeni, včasih niso eh, mogli končati svojega študija. Mislim, da bi se morali bolj osredotočiti na to, da bodo eh, ti mladi tudi eh, dobili ustrezno izobrazbo. Sofija Ribeiro. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Eh, želim vam povedati, da to, kar ste povedali o vlaganju in o izobraževanju, ter da je treba uh, naložbe upoštevati tudi v okviru evropskega semestra in da je treba več narediti za izobraževanje učiteljev. E, to se mi vse zdi ključnega pomena. E, novi izzivi so povezani tudi z robotizacijo in digitalizacijo. In pomembno je, da e, so naši učitelji najboljši. Zato pa potrebujemo tudi ustrezne politike, ki bodo to spodbujale. Ampak tega ne bomo dosegli, če Eh, ne bo upoštevan eh, čas eh, za delo, čas za pripravo in če ti ljudje ne bodo ustrezno plačani. Samo najboljše moramo pritegniti učiteljski poklic, kajti tako bomo lahko zagotovili, da bomo ehm, uspešni v prihodnje. Pritegniti je treba najboljše študente k učiteljskemu poklicu. Upam, da ne bo prišlo do zmanjšanja sredstev v večletnem finančnem okviru in v socialnem skladu. Evropska komisija govori tudi o, o cenah, o stroških, ampak naj povem tukaj, primerjamo Evropski socialni sklad z Evropskim socialnim skladom, ki bo imel več pristojnosti v prihodne. Ampak pri tem se lahko izgubi dodana vrednost tega sklada. Zato moramo zagotoviti ustrezne politike na vseh področjih. Sama bi eh, podprla predvsem eh, podeželska območja in pa najbolj oddaljene regije. Eh, zato pa se predvidevajo rezi. Komisija nam pravi, treba se bo soočiti z Brexitom, poleg tega z dodatnimi sredstvi za obrambo ampak na ta način se ustvarjajo vse večja neravnovesja. Določene države imajo od tega korist, druge pa ne. Eh, na portugalskem, eh, naprimer, eh, smo izboljšali naše kazalnike, ampak znašli smo se v situaciji, ko je bilo treba nekaj narediti in to je zahtevalo velika prizadevanja strani portugalcev če bo zdaj komisija uh, šla v nasprotni smeri, potem bo to za nas zelo težko. Mislim, da eh, bi morali vse naše politike na področju izobraževanja in usposabljanja uh, pospremiti z ustreznimi sredstvi. Sicer ne bomo uh, uspeli nič narediti proti neenakostim, ki se vse bolj poglabljajo v Evropski uniji. Hvala, gospod Pirinski. Hvala, gospod Katajnen, da ste se odzvali na uh, mojo temo, temo, ki sem jo prej izpostavil, in sicer socialne investicije. Socialne politike so odgovorno držav članic, to ste prav povedali. In uh, vsekakor Evropska unija lahko uh, finančno podpre in pa tudi ciljno usmeri določene ukrepe. Uh, Ko pa gre za nacionalne pristojnosti, moram povedati, da so eh, izobraževalni eh, in zdravstveni sistemi najbolj trpeli zaradi vrčevanja in pa ukrepov komisije. In če si pogledamo evropski semester za leto 2019, če več pozornosti namenimo socialnim pravicam v okviru stebra, ali ne mislite, da uh, to tretje področje pri preglednici, uh, pri socialni preglednici in sicer tukaj gre predvsem za mobilnost in pa socialno varstvo, da bi se morali bolj osredotočiti na uh, neenakost uh, pri dohodku. Uh, Vsaka država pri oblikovanju svojega proračuna bi se morala zavedati, da se mora spopasti s temi neenakostmi. V številnih eh, državah, kot naprimer v Bolgariji, eh, te neenakosti rastejo in so že med največjimi v Evropski uniji. In eh, Bolgarija je med državami, ki morajo še veliko nadoknaditi v primerjavi z drugimi. Kar pa se tiče socialnih vprašanj na evropski ravni, ste izpostavili, da eh, bo prišlo do več eh, sredstev, eh, z 2 milijardi naj bi se sredstva povečala na 4 milijarde, prav tako z 26 na 50 milijard, ampak imeli bomo tudi vrzel v vrednosti 100 do 150 milijard kar lahko do leta 2030 znese tudi veliko bilijonov. E, tukaj so torej vrzeli velike in če uh, skušaš preskočiti nek prepad, pa ti to uspe samo na pol, potem padeš v prepad. Tako da uh, ni nujno, da bodo ti predlogi prinesli kakšne rešitve. Omenili ste tudi EFSI in izkušnjo z EFSI-jem. Sam eh, prej nisem omenil velikih geografskih neravnovesij. Razlago za to poznam, ena je povezana z eh, BDP. Eh, nekateri pravijo, da takih razlik sploh ni glede na BDP. Ampak Neenakosti so tu, ne glede na to, kako eh, na nje gledamo. Prizadeta so eh, podeželska območja, o katerih je govorila tudi gospa McIntyre. In če komisija res eh, želi doseči spremembo, mora to biti zelo celovito prizadevanje, mora se ponovno vrniti na kohezijsko politiko in pa na, predvsem na socialno kohezijo. Moja zadnja točka pa je povezana s tem, kar ste vi omenili, s programom podpore za strukturne reforme. Strukturne reforme ljudje pogosto povezujejo s tem, da se odstranijo ovire za eh, konkurenčnost, eh, da postane trg dela bolj fleksibilen in tako naprej. In eh, na začetku tega Eh, meseca je bilo sprejeto mnenje k poročilu o programu podpore strukturnim reformam. Mi smo zelo jasno povedali, da bi strukturne reforme morale vključevati tudi eh, reforme v izobraževalnem, eh, zdravstvenem sektorju, sektorju stanovanj in tako naprej. Vidim, da mi kimate, ampak prosim, da strukturne reforme res razumete tudi na ta način. Kaj ti to je ključ eh, do tega, da se doseže nek preobrat v državah članicah? Imeli smo tudi konferenco v Sofiji februarja letos, um, veliko eh, predstavnikov institucij je tudi prišlo na to konferenco. Leitmotiv pa je bil, eh, da se vse bolj vlaga v ljudi in mislim, da bi res morali iti v to smer. Hvala. Uh, še zadnjič dam besedo gospodu komisarju. Hvala lepa. Gospa Ribeiro, omenili ste, da bi naj imeli spodbude za učitelje, naprimer, omenili ste plače in tako dalje. Seveda, plače so pomemben del, ko ustvarjamo spodbude, ko se ljudje odločajo ali bodo postali učitelji, ali so to najbolj mm, navdahnjeni, talentirani, ali pa kaj drugega. Naj to povežem s tem, kar je dejal gospod Pirinski, kar se tiče strukturnih reform v socialnem sektorju, tudi vključujoč izobraževanje. Naj podam primer svoje države moram priznati, da sem bil nekoliko presenečen, ko sem videl statistične podatke, da Finska namenja manj kot poporče OECD za izobraževanje. Pa vseeno so rezultati precej dobri. Torej, denar ni edino, kar je pomembno. Ne želim reči, da naj ne bi učitelji ustrezno plačevali plače na finskem niso ravno visoke, plače učiteljev. Ne bom šel v podrobnosti, ampak drugi elementi so tudi v izobraževalnem sistemu, ki naredi poklic eh, privlačen in zelo spoštovan. Torej, odnosi med družinami in učitelji so zelo pomembni. Če mi dovolite, bom podal anekdoto bil sem minister za finance v svoji državi, zelo premijer sem bil in hči je hodila v šolo. Šest let je bila stara. To je bil eden prvi šolski dni za njo. In potem sem imel tiskovno konferenco avgusta za proračun. To je običajen čas, ko to storimo. In učitelj me je klical in dal sem namestniku premijeja, ja, uh, dajte vi to, bom jaz, uh, jaz imam telefonski klic. In seveda sem takoj se odzval, ker sem mislil, da se je kaj zgodilo. Ampak ne, šlo je za običajen klic, za uh, klic, da mi pove, kaj se dogaja v šoli. Torej, to je bilo običajno, zelo smo povezani s šolo, starši, učitelji. In to je samo primer, ko moramo torej, resnično razmisliti o reformah v izobraževalnem sistemu. Ne gre samo za denar, včasih lahko bolje uporabimo obstoječe vire in naredimo poklic bolj privlačen in dobimo boljše rezultate. Zato je torej tudi podpora strukturnim reformam zelo pomembna in to mora biti usmerjeno v take strukturne reforme. Portugalska je dober primer. Rezultati so vedno bolji, saj po podatkih OECD, zahvaljujoč reformam. Res je, kohezijske sklade bi naj znižali. Razloge poznate. Socialni skladi. Sto ena milijarda za naslednje leto in tudi vpliv bo verjetno potem tudi veliko večje kot je zaenkrat. Nekatere države izgubljajo, ker so se ekonomske razmere izboljšale, to je dobra novica, pa tudi zato, ker je potem tudi zgornja omejitev sedaj nižja. To vse razumem. Ampak o tem traja razprava tudi v svetu. In končno. Sto milijard na mesto tega, kar ponovno sedaj je ta razkorak. Da to smo slišali, ne prihajajo vsa sredstva iz proračuna EU. Čisto, torej, neposredna pripomba. Najbolj realističen način za to, kako se ogledati celotno vprašanje GDF-si, e je, da si pogledamo naložbe, odstotek naložb po BDP. To najbolje pokaže, koliko je državi uspelo uporabiti ta sklad, glede na velikost ekonomije. Največja porabnica je Grčija, glede na BDP, druga je Estonija, potem Bolgarija, Portugalska, Španija in potem Finska. Torej, prvih pet gre v pravo smer. In tega nihče ne ve. To je strašna skrivnost, zelo dobro varovana skrivnost. Hvala, da ste poprašali potem. EFSI, čeprav je to sklad, ki zelo eh, na popopraševanju, je storil točno to, kar smo želeli, da zagotovi lažje poslovanje veliko MSP-jem, pa tudi drugim projektom. kar se tiče EFSI, boste to vse lahko našli na spletni strani. Hvala lepa za zelo dobro razpravo. Najlepša hvala, da eh, ste prišli eh, k nam. Eh, to je zares zelo pomembna izmenjava mnen. Eh, torej upam, da se k malo spet vidimo v okviru tega strukturiranega dialoga med parlamentom in komisijo. Sedaj prehajam k zadnji točki na našem eh, dnevnem redu. Je nekoliko posebna točka, kajti ne gre za poročilo ali pa za mnenje, ne gre za besedilo, na katerega bi vlagali predloge sprememb, ampak na naši zadnji seji odbora za zaposlovanje je več poslancev spregovorilo o eh, navskrižju, ki obstaja med eh, upravo Evropskega parlamenta in pa eh, zaposlenimi tolmači. Koordinatori so imeli sejo prejšnji teden v Strasburgu, obravnavali smo to temo in želeli smo nameniti določen čas v odboru za zaposlovanje za izmenjavo mnen z predstavniki tolmačev. Torej, želeli smo temu posvetiti približno pol ure. Ta čas bomo razdelili eh, na dva dela. 15 minut bo namenjenih predstavnikom tolmačev in potem bomo imeli 15 minut za različne prispevke kolegov, še prav posebej koordinatorjev. Rad bi se zahvalil tolmačem za opravljeno delo uh, oziroma za delo, ki ga opravljajo. To je zelo pomembno delo kljub temu konfliktu in hvala lepa tudi za to, da so prišli k nam, da razložijo, kakšna je situacija, kakšno je njihovo stališče. Mislim, da poslanci eh, ne morejo govoriti o sami vsebini, o eh, pogajanjih znotraj nekega podjetja, ki se v tem primeru imenuje Evropski parlament, vendar pa je pomembno, glede na prispevke, ki sem jih slišal na eh, zadnji seji odbora, da eh, v tem eh, parlamentu upoštevamo eh, načelo usklajevanja in pa socialnega dialoga in to mora biti seveda polnopravna pravica vseh. Dal bom 15 minut trem predstavnikom tolmačev, gospe Roberto Aquino in uh, Ani Bajas ter uh, Astrid Knoke. Dajem vam torej besedo za 15 minut, kako si boste čas razdelili, pa se sami odločite. Grazie, signor Presidente, per questa possibilità, grazie a tutti i membri. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, eh, za to priložnost. Hvala lepa, da ste nas sprejeli v tako kratkem času. Skušal bom biti kratek in že na sam začetek se opravičujem kolegom, če bom govoril v angleščini, ampak že leta govorimo o tem v angleščini in uh, seveda nimamo tolmačenja na upravnih sejah. Najprej, glavna točka, ki jo želim omeniti na začetku, je, da so tolmači posebna kategorija osebja, to je tudi v kadrovskih predpisih in zato imamo tudi posebne pogoje za delo. Zakaj? Kot je bilo priznano v veliko študijah, imamo zelo visoke ravni stresa. Prav tako se moramo zelo koncentrirati, kaj ti. Veliko dejavnosti pravimo hkrati poslušanje, razumevanje in simultano tolmačenje v različne jezike. Nimamo nadzora, kar se tiče hitrosti govora. To je resno odgovorniko, tako da se moramo prilagoditi vsakršni hitrosti. In za razliko od drugega osebe nimamo eh, pisarn, torej delamo v različnih prostorih, v različnih kabinah, na različnih sestankih. Imamo pa potem tudi specifične izzive, ki so povezani z Evropskim parlamentom. Najprej, kot verjetno veste, imate zelo malo časa za govore na razpravo. To pomeni, da govorite hitro, da so govori veliko krat prebrani. In tukaj lahko vidite poprečje. V normalnem okolju je poprečje oseb na minuto navedeno in potem tudi hitrost v parlamentu. Torej, vidite, da je to precej neobičajno. Skušamo seveda kakovostno delati. Ampak eh, tukaj se pozivajo še drugi izzivi. Veliko, več, zmeraj več je tehničnih sestankov, predstavitev, na katerih delamo in novi delovni pogoji, ki so bili usirjeni lani avgusta, ne dovoljujo dovolj časa za pripravo in tako ogrožajo kakovost storitev. Prav tako imamo vedno več stresa zaradi spletnega prenosa, veliko sestankov je prenašenih po spletu, tudi ta, tako da je več tistih, ki nas poslušajo, ne samo tisti, ki so odvorani. Prav tako nimamo nadzora nad našim um, delovnim programom, veliko krat se moramo prilagajati in veliko krat so to spremembe v zadnjem trenutku in zato je potrebno veliko prožnosti. Zakaj? Protestiramo, zelo smo bili prožni, desetletja, sedaj pa se pritožujemo zaradi različnih razlogov. Najprej gre za pravna vprašanja. Novi delovni pogoji so bili enostransko usiljeni in so kršili kar nekaj pravil. Najprej kazalo o ponovnem pregledu naših prejšnjih delovnih pogojev. Tukaj bi morali doseči soglasje s tolmači potem kadrovskih predpisov. Poga naj bi prišlo do posvetovanj eh, tudi z odborom za osebe in tega ni bilo. Prav tako pa imamo še specifično točko, novem besedilo, ki je protislovna direktive o nekaterih vidikih organizacije delovnega časa, še prav posebno, kaj sedite dnevnega časa za počitek. In potem gre tudi za kršitev dogovora med EU in eh, našimi tolmači, ki so svobodni poklicom, tako imenovani freelance tolmači, ki se tudi ne spoštujejo nekatere zadeve. Prav tako ni bilo pravega socialnega dialoga. Zato smo sedaj na točki, kjer smo. Sindikati so podali stokovno upozorilo 28. maja in od takrat ni bilo nobenega sestanka med administracijo in sindikati, da bi dosegli spremljiv dogovor za obe strani. Prav tako, tako imenovano usklajevanje, ki poteka med generalnim sekretarjem in sindikati in kadrovskim odborom, ki bi se naj končalo do konca 2017, tudi ni obrodilo sadov zaenkrat. To je bil zelo dolg postopek brez otipljivih rezultatov. Ampak eh, vrnimo se za trenutek nazaj. Poglejmo si, kakšne so bile težave, eh, še preden smo izdali tako eno opozorilo. Administracija Evropskega parlamenta je dvakrat enostransko prekinila pogajanja, medtem ko smo tolmači bili pripravljeni na pogajanja, da bi uskladili stališča. Cilji administracije se vse čas spreminjajo. Dodajali so zahteve tistim, ki so bile oblikovane na začetku. Premalo je bilo preglednosti, ne tolmači, ne gradovski odbor niso imeli dostopa do podatkov in statističnih podatkov. Kar se tiče tega, ali so zahteve administracije dejansko utemeljene na pravih potrebah institucije, in potem smo imeli tudi precej izkrivljeno, precej izkrivljen opis razmer, ko smo naprimer v Strasburgu slišali samo eno plat zgodbe, ključnih informacij pa ni bilo. Torej, celotna podoba je bila izkrivljena. Kot lahko vidite danes, je veliko napisov na kabinah, kreditirali so nam pravico do stavke. V Strasburgu je prišlo do množičnih rekvizicij, naložena je bila tomačem delovna obveznost do 60 odstotkov vseh tomačev, ki so bili v Strasburgu na določen dan, potem tudi diskriminatorne rekvizicije ta teden kar vidite, šest večjih kabin mora delati, sedaj delamo vsi v znak solidarnosti s tistimi, ki bi morali delati. In potem seveda protestiramo tudi zaradi same narave delovnih pogojev, kako so bili nam naloženi. Želimo seveda zagotavljati visoko kakovost storitev, istočasno pa ostati zdravi in združevati poklicno in družinsko življenje. Ne bom šel v podrobnosti, samo naj omenim, da je število ur, ki jih preživimo v kabini, više kot v Združenih narodih, ki je edina druga institucija, ki je primerljiva eh, z Evropskim parlamentom. Šest ur preživijo štetetino jezikov, ki jih imamo mi. Veliko dela opravljamo tudi izven standardnega delovnega časa pred ali po standardnih urah za delo. Prav tako imamo zelo dolge dele, moramo biti na voljo 12 ur ali več pripravljenosti v parlamentu. In to brez naše pripravljenosti, časa za pripravljenost, to se ne šteje v čas za delo, v statističnih podatkih, ki so vam bili na voljo. Vse to potem vodi do velikanskega nesporazuma, da delamo samo, ko smo v kabini. To je tisti vidni del našega dela, vrh ljudene gore, kot včasih rečemo. To je tako, kot bi dal, da poslanci delajo samo takrat, ko so na sestankih. Vse to, kar upravljajo v pisarnah, eh, ko še delajo dokumente, ko se srečujejo z ljudmi, da to našteje. Vrh ljudene gore, torej težino dve tretjine našega dela je nevidnega. Je pa to ključnega pomena za to, da eh, zagotavljamo storitev visoke kakovosti, kar si zaslužite in da celoten sistem deluje. Sedaj ne bom šel v podrobnosti glede tega, ampak tukaj je kar nekaj razlogov, ki razlagajo, zakaj statistični podatki administracije niso pravi. Veliko stvari ni upoštevanih. Na naslednji prosojnici pa boste morda bolj grafično videli, kaj počnemo. To je primer programa kolega na desni strani. Vidite dnevni program. Ta, kolega, ta kolegica je bila imeli veliko smole, tri zelo tehnične sestanke, imajo potem še trialog v istem tednu. Kolegica se mora torej pripraviti na vse to. Edino, kar se šteje v statističnih podatkih, je čas v kabini, 24 ur. Vse ostalo, čas za pripravo, jezikovno šolanje, vse to pa ni vključeno. In Kolegice se morajo pripraviti na 35 do 40 različnih točk, ki so na dnevnem redu v teh odborih in predstavitvah. Seveda, slišali smo, tolmači se upirajo s premembam, da želimo nadaljevati tako kot do sedaj, ampak to sploh ni res. Kot lahko vidite, od leta 2002 smo znižali število zaposlenih z 350 na 269, imamo pa več kot dvakrat več jezikov. To pomeni, da počnemo že veliko več z manj. Dodatni prihranki bodo zagotovljeni s protipredlogi, ki so jih tolmači že predložili glede delovnih pogojev. In to bo nudilo več prožnosti, zahvaljujoč novostim, ki so uvedeni v delovnih pogojih. In glede tega smo se dogovorili že od samega začetka. Tako da bomo lahko pokrili več sestankov, naprimer časa kosila, ne da bi najemali dodatne tolmače. Prav tako pa dodajamo v vse čas nove jezike, v vse čas se učimo jezike. Predvsej visoko poprečje število jezikov imamo, veliko kolegov ima 6-7 jezikov, učimo pa se novih, da bi rešili pokritost jezikov in vse to zahteva čas in predanost. Za zaključek. Predvsej koncesij smo že naredili za to, da bi zadostili potrebam Evropskega parlamenta. In žal, administracija nam ni prišla naproti, niso sprejeli nobeno od naših glavnih zahtev. Recimo, da želijo imeti vse, po eni strani znižati število osebja med tolmači, potem znižati izdatke za tolmače v svobodnem poklicu, istočasno pa želijo potem vseeno pokriti vedno več sestankov. To bo težko, to je torej zelo težko izvedljivo, če ne bomo rešili tudi strukturnih težav. Vsega z delovnimi pogoji za tolmače ne moramo razrešiti. Kako bi to lahko razrešili? Od septembra 2017 je administracija Evropskega parlamenta izvajala bolj mehko različico blažjo različico novo širjenih delovnih pogojev. In to v veliki meri ustreza našim proti predlogom. Tako da bi kompromis lahko dosegli, lahko bi kodificirali ta pristop in hitro dosegli rešitev. Seveda, idealno bi bilo, če bi dosegli dogovor do poletja, kajti to se vleče že predolgo. Vedno smo bili pripravljeni storiti še tisto dodatno, kar je potrebno. Naprimer, na majskem zasedanju v Bruslu smo pokazali, da smo pripravljeni iti prek besedila delovnih pogojev, če okoliščine to zahtevajo. In vedno je bilo tako. Ne želimo si več denarja, zadovoljni smo z našimi plačami, te so take, kot eh, jih imajo tudi drugi v Evropskem parlamentu. Želimo pa torej ohranjati visoko kost naših storitev, istočasno pa biti zdravi in usklevati poklicno in eh, osebno življenje. Je vous remercie pour euh, cette présentation qui était, je trouve. Najlepša hvala za to eh, predstavitev, ki mislim, da je bila konstruktivna, čeprav eh, smo imeli zelo malo časa. Sedaj pa bom dal besedo kolegom, prosim pa, da se omejite na dve minuti, tako da uh, bodo vsi dobili priložnost, da izrazijo svoje mnenje. A se opravičujem, mislim sem, da smo prispeli do konca predstavitve. Se opravičujem, gospod predsedujoči, ampak rada bi predstavila še stališče uh, prosto zaposlenih tolmačev, prosim, da ste kratki, kajti mislim, da je res pomembno, da imamo tudi razpravo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Roberto je zelo dobro predstavil eh, situacijo delovnih pogojev, sama pa bi rada predstavila še situacijo pri eh, tolmačih v svobodnem poklicu. Eh, pogosto mislimo eh, tukaj samo na eh, zaposlene v parlamentu, ki jih je 269, ampak moramo vedeti, da parlament najame vsako leto tudi 1500 tolmačev freelance, ki pokrijajo več kot 50 odstotkov dela Evropskega parlamenta. Večina teh tolmačev freelance, ki jih imenujemo tudi AIC, je samostojnih naredili smo številne težke eh, izpite, pokrivamo vse uradne jezike Evropske unije eh, in pa še določene dodatne jezike in nudimo tudi veliko prilagodljivost in fleksibilnost. Zastopa nas AIK, to je Mednarodno združenje konferenčnih tolmačev, ki je eh, največje in najstarejše takšno združenje. Od leta 1969 imajo institucije Evropske unije konvencijo za IKOM. Gre pa predvsem za enako obravnavo zaposlenih tolmačev in tolmačev v svobodnem poklicu. Eh, ti delovni pogoji, ki so bili usiljeni, pa kršijo um, to konvencijo. Um, pogosto um, se uh, tukaj kršijo pravice freelancov. Um, Poleg tega se ne upošteva najemanje freelancov, ne upoštevajo se eh, nadomestila za nočno delo ali pa za eh, težke misije. Eh, poleg tega zdaj mm, ti pogoji mm, zahtevajo, da se pokrivajo samo tisti tolmači freelanc, ki so najeti za cel teden in ne vse ostalo. Evropske institucije so v dominantnem položaju pri najemanju freelance tolmačev in eh, pogoji, ki so bili usiljeni lansko leto, mm, njihov namen pa je, da se eh, zmanjšajo stroški, ti pogoji eh, lahko um, ehm, privedajo do izgube dela za številne tolmače freelance. Seveda lahko upravičimo zmanjšanje stroškov, ampak nikoli. Eh, na račun kakovosti ali pa časa, ki je potreben za pripravo na sestanke. Včasih se freelance tolmače najame celo isti dan za sestanke, ki so se že začeli in to ne omogoča nobene priprave. Slabo pa to vpliva tudi na dostojanstvo tolmačev eh, freelance. To, kar se bo tukaj zgodilo, bo imelo večji učinek. Ne bo ta učinek pomemben samo za Evropski parlament, ampak eh, tudi širše. Evropske institucije so referenčna točka za eh, tolmače freelance, ko se za pogodbe dogovarjajo tudi na zasebnem trgu. Pri tolmačenju gre za, eh, predvsem za svobodni poklic. Naši tolmači opravljajo svoj poklic v vseh kotičkih Evropske unije. Eh, vsi zato opazujejo, kaj se tukaj dogaja in eh, moramo eh, si prizadevati za to, da ne bodo doživeli hudega udarca s temi novimi delovnimi pogoji. Hvala. Merci, donné la au... Najlepša hvala. Najprej bom dal besedo različnim političnim skupinam. Žorž Bah v imenu skupine ILS. E Na kratko, prosim. Ja, hvala lepa, Klot. Die... Ne želim se letevati zahtev in strokovnega znanja. To vsi poznamo, mi vsi v različnih odborih kot poslanci. In v veliki meri cenimo, da to vaše delo. Ne gre tudi za osebino. Mislim, da je to zelo specifično. In to je tudi nekaj za sindikaliste, da pa lahko torej predstavljate te zahteve, mora biti voden pravi socialni dialog in to resnično obžalujem. Tukaj v parlamentu veliko krat s prstom kažemo izven parlamenta na tako imenovana podjetja ali podjetnike, ki se ne držijo tega socialnega dialoga. Niti tukaj pa torej mesece ni zmožno spostaviti takega dialoga, konkretnega dialoga. In predstavnik Tolmačev je že dejal, da v bistvu razlike spoh niso tako velike. Recimo temu tako to bi v razumnem dialogu lahko rešili še pred poletjem. Mislim, da seveda je to storitev in predstavniki so to že večkrat omenili vsak dan. Kažete, da ste fleksibilni, da želite pomagati. Mislim, da moramo to ceniti in moramo čim prej spet najti pot k socialnemu dialogu in doseči rešitev še pred poletnimi počitnicami. Hvala lepa. Merci, Martin, pour... Euh, Najlepša hvala, gospod Edvard Martin, v imenu skupine SND. Hvala lepa, Klot, in hvala lepa tudi tolmačem za vsa pojasnila, ki jih deloma že poznamo, kajti eh, prebrali smo že dokumente, ki ste jih razdelili v preteklosti. Eh, tukaj bi rad spregovoril o odnosu generalnega sekretarja Klausa Veleja. Ta vodi ta parlament eh, kot neko podjetje, vendar eh, bi se v podjetju soočil z veliko stavko. Tukaj pa so tolmači poklicani k opravljanju poklicne dožnosti. Gre za res, za pravo nasprotje naših vrednot. To je nezakonito, to je nezakonito z vsemi mednarodnimi določili. Kako lahko mi kot izvoljeni predstavniki Evropskega parlamenta to sprejemamo? Gre za pravico do stavke. Naredili, tolmači so naredili vse eh, da eh, bi odgovorili na zahteve eh, uprave in kadar so tolmači eh, bolni, kadar eh, ne pridejo na delo, takrat jih nadomestijo z eh, prosto zaposlenimi tolmači. Ti pa imajo manj pravic. Mislim, da mora vsak naložiti najprej sebi tisto, kar zahteva od drugih. In nisem prepričan, da bi Tajani sprejel uh, enake eh, delovne pogoje ali pa kordorkoli drug od poslancev. In kar se je doslej zgodilo, ne zadostuje. Zares ne morem sprejeti tega, da so tolmači bili poklicani oziroma pozvani k upravljanju uh, eh, poklicne dožnosti, delovne dožnosti. Torej, potrebno je poskrbeti za ustrezen odziv, ki bo viden tudi na zunaj. Potrebno je obsoditi delovanje evropskih inštitucij. V Göteborgu so trije predsedniki podpisali, namreč med njima sta bila tudi Juncker in Tajani, eh, steber socialnih pravic. Ta Podpis je tako rekoč eh, še svež, gre tudi za eh, pravice do pogajanj in eh, do socialnega dialoga in to je potrebno tudi tukaj upoštevati. Merci, Najlepša hvala. Mislim, da v imenu EKR ni nikogar tukaj. V imenu Guje pa dobi besedo gospa Kari. Hvala lepa. Hvala lepa za to predstavitev. Hvala lepa tudi za vsakodnevno delo, ki ga upravljate. Zelo smo odvisni od vašega dela in večina izmed nas vam to tudi priznava, da delate pod težkimi pogoji, zato torej eh, tudi cenimo, da govorite o tem. Sem pa zelo zaskrbljena, tudi jezna zaradi teh stališč, ki sem jih slišala. Seveda moram jasno povedati, da, se, da obstaja pravica, da se vodi pravi socialni dialog, prava pogajanja in skrajni čas je, da se vodstvo parlamenta vrne pogajalski mizi, da bi torej pred poletnimi počitnicami dorekli situacijo in da bi vedeli, kako bo po poletnih počitnicah. Ni sprejemljivo, da se administracija obnaša kot se. Tudi mi moramo pritisniti, zato da se aktivno spet lotimo pogajanj. V imenu zelenih ni nikogar tukaj, EFDD tudi nima predstavnika, gospod Martan v imenu ENF. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vse skupaj je precej preprosto gre za izraz ultraliberalne Evropske unije, ki skuša za vsako ceno eh, poskrbeti za prekarne delovne pogoje za vse. Slišali smo stališče svobodno zaposlenih tolmačev, ki nimajo nobene prave zaščite, kolikor sem razumel. Hkrati pa gre tukaj tudi za stalno zaposlene tolmače ki se jim usiljujejo eh, vedno težavnejši delovni pogoji. Eh, z gospoda Velja gre pač preprosto za vrčevanje. Vendar pa mislim, da je to sramota. Sramota za to inštitucijo, ki bi morala biti vzgled drugim inštitucijam. Počne pa ravno nasprotno. In ta ultraliberalna Evropska unija počne to, kar počne z svojimi zaposlenimi, z tolmači, tudi z državljani Evropske unije. Gre za ultraliberalizem za vsako ceno. Prekarna delovna mesta, eh, prožnost, eh, prožna varnost in tako naprej. In to je sramota. Merci, des, des Najlepša hvala. Spregovorili so vsi imeno eh, poslanskih skupin, sedaj pa Sofija Ribeiro. Hvala lepa. Rada bi se zahvalila tolmačem za delo, ki ga upravljajo za nas. In to delo je visoko kakovostno. Sedaj pa bi rada zastavila dve vprašanji. Prvič, vprašanje, kar se tiče socialnega dialoga, usklajevanja. Lahko ponovim to, kar je dal kolega Bah v imenu ELS nekaj konkretnega se mora zgoditi. Naš odbor mora prispevati k temu, da se konkretno kaj stori, da nam bodo službe parlamenta sporočile, kaj bodo storile, zato da bi bilo vse skupaj bolj pregledno, da bi bil postopek bolj pregleden. Zakaj je vse potekalo tako, kot je? Zakaj in kaj službe parlamenta počnejo za rešitev tega spora. Seveda pa ni spremljivo to, kar se je zgodilo že v Strasburu. Minimalne storitve morda dobro že morajo biti zagotovljene, ampak tukaj v odboru za zaposlovanje se moramo obrniti na službo parlamenta in zahtevati pojasnila o postopkih in o tem, kaj tiči za tem da so sedaj tolmači morali delati, da so bili klicani na delovno obveznost. Lahko govorimo o minimalnih storitvah, ampak tukaj gre za varnost, za zaščito pravic delavcev. Mislim, da celo minimalnih storitev ne potrebujemo v Evropskem parlamentu.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 zelo sem vesela, da je ta stavka doživela takšno podporo. Delavci, tolmači, doživljajo podporo. Ta specifičen poklic, ki ga je zelo pomembno breniti, je potrebno izpostaviti, potrebno je, da obstajajo določene varovalke, ne samo v parlamentu, ampak v celotni EU to je nekakšno zrcalo, to je podoba Evropske unije. Če bomo očenili to podobo s takimi okrepi, kot so bili sprejeti proti našim tolmačem, mislim, da bo to imelo zelo negativno sporočilo. Varnost na delo, zdravje na delo, to so ključna vprašanja, ki jih ne kaže zapostavljati. Naj se navežem na študijo, ki je bila izvedena in izsledki te študije pravijo, da tolmači tekom svojega dela počnejo zelo podobno, kot je nekaj, kar se dogaja v primeru kapi. Torej, zelo veliko je žučnih impulzov, ki streljajo po možganjih in to je potrebno seveda upoštevati. Mislim, da mi, Evropska unija, institucije Evropske unije, moramo biti vzor družbi, ščititi moramo naše delavce sto odstotno. Še prav posebno moramo braniti tiste specifične poklice, specifične posameznike, ki izvajo izredno težke naloge, kot je tudi tolmaški poklic v Evropskem parlamentu. obstajajo študije, ki kažejo, da obstajajo resna tvegana za posameznike, ki so izpostavljeni prevelikim obremenitvam, kot so tolmači. Vprašanje, ki ga želim zastaviti, je sledeče. Kje, kot sekretarni general, oprostite, generalni sekretar dobiva navodila. Eh, če se eh, kršijo nekatere splošne temele zaveze, odkot to prihaja in zelo pomembno za nas je, da se zavedamo, kaj se dogaja v teh pogajanjih in da vemo, kakšne so pleti zgodbe. Merci, madame Kauska. Gospa Kozlovska, hvala lepa. Najprej bi se želela zahvaliti za organizacijo tega sestanka. Mesece smo dobivali že znake strani tolmačev, da niso zadovoljni s pogoji za delo, čeprav smo nepristranski, torej moramo vseeno zagotoviti, da vsi poslanci v odboru Impel točno vedo, zakaj gre. In tudi ne dvomim, da je Evropski parlament kot tista institucija, ki se trudi za to, da bi spremenila v svet, če pozivamo države članice, da morajo kaj storiti, da bi torej skušali zagotoviti, da se spoštujejo stvari tudi tukaj. Mi moramo biti vzor za ukrepe, ki eh, se nam zdijo ustrezni veselim se, da je ta sestanek bil organiziran. Globoko sem pripričana, da je delo tolmačev težko, naporno, da so delovni pogoji tolmačev nekaj, kar mora upoštevati te visoke zahteve za poklic. Kako dobro se tolmači govore, je odvisno od tega, kako dobro tolmači pravljajo delo. In seveda to je pomembno za nas. Zelo veliko pa seveda je posebnih specifik v tem poklicu. Seveda pa to ne velja samo za tolmače, tudi ostali eh, delajo v predvsej oteženem ritmu dela, veliko izmed nas, veliko naših um, svetovalcev, asistentov tudi dela zelo pozno zvečer. Seveda pa potem vprašanje tudi organizacije, to pa potem ne zadeva samo tolmačev, tudi prevajalce, naprimer, ko imajo prevajalci na voljo, naprimer, tri tedne za obravnavo in za prevod določenega besedila, mi imamo pa štiri dni za obravnavo določenega dokumenta in to je seveda premalo. Socialni dialog, o katerem zelo pogosto govorimo tukaj v odboru za zaposlovanje, pa je seveda ključen za trg dela. To je nekaj, kar je zelo pomembno. Ne poznam podrobnosti, tega ne morem ovrednotiti, kako je pravzaprav izgledal dialog med administracijo in tolmači. Vem pa, da je bilo precej sestankov v zadnjih mesecih. Zakaj to ni dialog? To je seveda drugo vprašanje, ampak eh, sestanki so bili. Rada pa bi slišala tudi mnenje druge strani, argumente druge strani, kajti v socialnem dialogu imamo vedno dve strani. Danes slišimo samo argumente ene strani, vse se zdi lepo in prav, ampak veliko bolje bi bilo, vsaj za me, če bi tudi lahko slišala drugo stran, da bi lahko potem soočili argumente tako ali tako. Pa bomo sedaj spor bolje razumeli, kako se je vse skupaj razvijalo, kajti mi smo nepristranski, moramo ostati nepristranski. Naš odbor namreč ne zaposluje tolmačev, samo izkoriščamo vaše storitve, ne zaposlujemo pa jih. Da pa bi bolje razumeli, kaj se dogaja, upam, da bomo dobili podrobnejše informacije, tako da bo naša ocena potem bolj pravična. Merci. Najlepša hvala, dal sem besedo eh, različnim predstavnikom eh, političnih skupin in pa različnim govorcem, ki so se prijavili k besedi kot eh, predsedojoči današnje seje. Sedaj sicer ne morem zaključiti, kajti prezgodaj še za zaključek. Upam, da bo zaključek predstavljal sporazum ki ga bo omogočil pravi socialni dialog. Smo solidarni. Smo solidarni v pravem pomenu te besede. Najprej je uh, potrebno pokazati dobro voljo In uh, zato smo izkazali solidarnost, pričakujemo ustrezen socialni dialog. In torej vas deloma podpiramo. Smo pa tudi solidarni z materialnega ali, rekel bi, celo fizičnega vidika. Kot tolmači ste del nas samih. Vi ste navedli vaše delovne pogoje in vaši delovni pogoji so neposredno povezani z našim delom, z načinom našega dela. Vi eh, ste deloma tisti, ki predstavljate naš glas, ki nas tolmačite. In to je zelo pomembno. Ne moremo se zadovoljiti zgolj s tem, da vas razumemo. To, da vas razumemo, je eno in razoveti vas mora tudi uprava Evropskega parlamenta. Seveda, vam moramo zagotoviti tudi ustrezne dokumente in eh, na seji koordinatorjev mislim, da bi lahko obravnavali eh, tudi eh, soočenje obih strani, torej uprave Evropskega parlamenta in pa tolmačev. Ampak, kot sem dejal, ni dovolj, da vas zgolj razumemo. Če se strinjate, bom predlog o tem soočenju podal seji koordinatorjev. Res je, da ta tema ne zadeva zgolj odbora za zaposlovanje, ampak mislim, da mora odbor za zaposlovanje uradno pozvati predsednika Evropskega parlamenta in generalnega sekretarja Evropskega parlamenta, pa tudi predsednike različnih političnih skupin v uh, kolegiju. Pozvati ne k pričetku pogajanj, kajti to ni naša vloga, ampak uradno moramo obžalovati to situacijo. Kaj ti ta situacija onemogoča, da bi ustrezno opravljali svoje delo, delo poslancev. Torej, to je situacija, ki tako rekoč onemogoča demokracijo in to je zelo pomembno. Po drugi strani pa moramo upozoriti na načela Evropskega parlamenta. Na načela, ki so bila navedena in ki so jih podpisali predsedniki vseh treh evropskih inštitucij. Gre za stebr socialnih pravic. In te pravice vedno znova poudarjamo. Danes zjutraj mislim, da nismo obravnavali niti ene teme, kjer tega vidika nismo izpostavili, kjer nismo izpostavili, kako zelo pomemben je socialni dialog, kako zelo pomembno je uskajevanje med socialnimi partnerji. Poleg tega pa smo tudi proti načelu poziva k opravljanju delovne dožnosti. Imamo pravno podlago za opravljanje delovne dožnosti, vi ste navedli evropska pravila, jaz bi lahko navedel konvencije mednarodne organizacije za delo. In mislim, da je tudi Sofija Ribeiro o tem govorila. Govorila je o možnostih za poziv k upravljanju delovne dožnosti in v državah članicah imamo različna pravila, eh, vendar pa gre tukaj za upravljanje oziroma za zagotavljanje eh, minimalnih storitev, gre pa tudi eh, za varnost, obrambo in tako naprej, ampak tukaj ne govorimo o tem. In Kolegi so omenili eh, tudi, eh, da je potrebno razpravljati o tem, kako se sprejemajo to vrstne odločitve. Odbor za zaposlovanje želi ali pa zahteva, bom celo dejal, da pride do nadaljevanja pogajanj in usklajevanja z vsem tem, kar ta postopek vključuje. Mi ne moremo govoriti v vašem imenu, to je vaša naloga, to je vaša odgovornost, ampak zelo pomembno je, da se postopek socialnega usklajevanja nadaljuje. In sicer ob upoštevanju vseh temeljnih načel in v duhu medsebojnega spoštovanja, ki bi moral vladati v naši inštituciji v Evropskem parlamentu. Torej. Informacije bom posredoval Mariti, ki jo trenutno nadomeščam eh, in tudi eh, kolegom koordinatorjem in upam, eh, da bomo lahko odločitev sprejeli zelo hitro. In sedaj bom odložil svoj, svojo ulogo predsednika in bom spregovoril v osebnem imenu. Zelo dobro veste, da je to, da eh, vas eh, določeni poslanci eh, tukaj eh, podpirajo in če želite, lahko stopite v stik z njimi. Kadar pozivam k eh, kakovosti socialnega dialoga eh, v vašem primeru, v primeru eh, tolmačev, eh, se lahko spomnim eh, tudi eh, na eh, pogodbeno zaposlene v Evropskem parlamentu. Tudi ti so neustrezno obravnavani. Bil sem sindikalist celo življenje, veliko je takšnih v, tej, v tem parlamentu in naše podjetje se seveda mora spreminjati, se mora prilagajati različnim situacijam. Včasih se znajde tudi v neprijatni, neprijetni situaciji. Ampak vse to mora potekati v medsebojnem spoštovanju, potrebno je upoštevati načela socialnega dialoga in usklajevanja. Torej, z tem eh, bom eh, zaključil, eh, sem vam na razpolago. Ne morem vam obljubiti, da bomo rešili problem, lahko pa vam pomagamo morda pri tem, da presežete to blokado. Zahvaljujem se vam v vsakem primeru. Grazie. Grazie, presidente, grazie a tutti i deputati. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa vsem eh, poslancem. Obljubljam, da bom zelo, zelo kratek in eh, prosim za potrpljenje kolegov. Tokrat ne bomo prekinili seje, kot to počnemo eh, ta teden. Naj le odgovorim na vprašanje. Ne strinjam ne, eh, pravim, da se ne strinjam z 99 odstotki zadev, ki ste jih povedali. Nažalost, ni pravega socialnega dialoga. In tudi mnenje naših pravnikov, je takšno, da je socialni dialog ustrezen le, kadar lahko obe strani vplivata na končni rezultat, torej na delovne pogoje. Res je, organiziranih je bilo veliko sej, ampak tolmači niso imeli možnosti, da bi uveljavili svoje mnenje oziroma da bi jim kdorkoli prisluhnil, tudi ko je šlo za najpomembnejše zahteve. Ne gre za to, da si fizično prisoten v neki dvorani, gre tudi za to, da se upoštevajo zahteve druge strani. In kar zadeva poziv k upravljanju delovne dožnosti. Seveda je potrebno ravnotežje med pravico dostavke in e, potrebami inštitucije na drugi strani, ampak e, potrebe inštitucije bi se morale osredotočati na minimalne storitve, Tukaj gre za zagotavljanje minimalnih storitev in hkrati za zagotavljanje temeljne pravice do stavka. To, kar se je dogajalo pretekli teden in tudi ta teden, ne zagotavlja te temeljne pravice do stavka. Jeziček na tehnici se je preveč premaknil eh, proti opravljanju minimalnih storitev za inštitucijo in eh, le malo manevrskega prostora je ostalo za pravico do stavke. Konkretno pa potrebujemo tudi večjo preglednost. Nimamo dostopa do ključnih podatkov, eh, ki bi nam omogočili, da ugotovimo, kaj ta inštitucija dejansko potrebuje. In res je, da inštitucija oziroma da predstavniki uprave danes niso spregovorili na tej seji, ampak eh, imajo veliko lažji dostop do poslancev. Poslancev so razdelili tudi predstavitev Eh, ki je po našem mnenju eh, izjemno eh, nejasna in nepravilna. In zaradi tega je pomembno, da tudi tolmači dobijo priložnost, da povedo svoje mnenje. Res je, da je naš poklic, specifičen poklic, kot je povedala tudi poslanka. In zaradi tega ima opravljanje tega poklica tudi drugačne posledice, ima drugačen vpliv Eh, kot opravljanje katere koli druge dejavnosti. Kar pa zadeva nadaljna pogajanja, eh, vprašali ste, ali bodo tolmači sodelovali. Postopek predvideva neposredno vključitev tolmačev, ampak od novembra lani so tolmači izključeni iz pogajanj. Eh, zaradi tega nas zastopa sindikalni odbor, sami pa več nismo prisotni pri pogajalski mizi. Zato zahtevamo vrnitev eh, oziroma ponovno vključitev tolmačev v ta eh, postopek. Želimo pa tudi ustrezen socialni dialog, kajti eh, naša stališča nismo uspeli približati predvsem zaradi neprožnosti uprave. Seveda naše delo vpliva na zakonodajno delo. Če slabše delamo mi, slabše delate tudi vi. Poleg tega pa vas slabše razumejo vsi tisti, ki vas eh, poslušajo v državah članicah. Vsi ne razumejo vseh jezikov in tisti, ki vas poslušajo, morajo razumeti eh, kaj pravite. In če mi slabo upravljamo svoje delo, vas bodo tudi državljani slabo razumeli. Vsi smo v službi državljanov in mislim, da se bodo s tem strinjali tudi poslanci. Hvala lepa za solidarnost, tudi fizično solidarnost. E, tolmači e, so hvaležni za vsako obliko solidarnosti in hvala lepa tudi za vse pobude, ki ste jih navedli e, v zvezi z pozivom predsedniku, generalnemu sekretarju in pa predsednikom političnih skupin. Kajti vsak problem se da rešiti uprava je že dobila vse, kar je želela. Eh, na ta način eh, bodo privrčevali, zagotovili bodo večjo prožnost eh, in boljšo prilagoditev novemu načinu dela. Vendar pa ne, zahtevati, ne morejo zahtevati še več, kajti če bodo zahtevali še več, bodo uničili službo, ki je zmeraj bila v velik ponos temu parlamentu. Hvala lepa. je termine cette session donc en vous remerciant. S tem zaključujem to sejo. Zahvaljujem se vsem tistim, ki delajo v kabinah, zahvaljujem se vsem tistim, ki ste se udeležili seje v dvorani. In uh, v zaključek naj povem, da še ni tako dolgo, ko so različne politične skupine organizirali sejo uh, v tej dvorani uh, v počastitev Aleksandra Koževa, filozofa. Eh, ki eh, je bil tudi evropski pogajalec in rekel je, da gre pri eh, pogajanjih za združitev različnih želja in poskrbimo za to, da se bodo želje združile tudi tukaj. Hvala lepa.